Bonjour euh, à vous tous. Lep pozdrav vsem skupaj. Začeli bomo z našim sestankom odbora za razvoj danes. Začeli bomo s prejetjem dnevnega reda. Tu imamo spremembo na zahtevo gospoda Görensa. Ta želi 14. točko dnevnega reda prenesti na 18. decembar in sicer gre tu za izmenjavo men glede Konkorja. In sicer je to dogovor o strategiji za usklajenost politik razvoja. 18. decembra zjutraj na sestanku koordinatorjev naj bi obravnavali to temo pred sestankom odbora Devja, potem pa naj bi to obravnavali do povdne in sicer bi šlo za dogovor glede strategije našega odbora na področju usklajenosti politike razvoja. Koordinatori naj bi to podprli. Naj spomnim, da je gospod Görens naš novi poročevalec o usklajenosti razvojne politike. Ali bi kdo ugovarjal, bi kdo pokomentiral osnutek dnevnega reda, kot je spremenjen? Ne. Potem pa je naš spremenjen dnevni red sprejet. Prejeli ste Gospod Gerens. Gospod Gerens, prosim, besede imate. Hvala, gospod Deva. Ja, hotel sem samo povedati svojim kolegom, da bomo glasovali 18. in da zadnjič, ko smo se prišli iz Štrasburga, uh, ob, tam, uh, ob, ob teh dnevih so bila vsa letališča zasedena in da sem potreboval cel dan, da sem prišel v London. Torej, to, kar želim povedati, je, da ne bo zelo pametno, da 18. glasujemo o tem dosjeju. In mislim, da se tudi z mano strinjajo ostali kolegi iz e LS, pa tudi verjetno drugi se. Ne motim. I completely agree with Mr. Devam celoti se strinjam z gospodom Devo. Gospod Gerens, prosim. Ja, če sem prav razumel, se je gospod Deva odzval na to, da bomo 14. točko preložili na dnevni red 18. decembra. Ampak ne bomo glasovali, ne gre za to. Prišlo do nesporazuma. Rad bi povedal, zakaj bomo o točko prenesli včeraj. Sem bil prisoten na sestanku glede Concorda v Kopenhagnu. Tam so bili tudi danski poslanci, govorili so o usklajenosti politike in danes dopoledne sem prišel, ampak pol devetih nisem bil prisoten na sestanku koordinatorja. Takrat je bilo to načrtovano, da bi to dali na dnevni red. Torej, sem pa vsem odgovoren za to, prevzemam so odgovornost za to, da bomo to obravnavali 18. Ampak nisem dobro razumel, zakaj uh, to omenja gospod Deva, zakaj ogovarjate. Voilà, donc nous discuterons. Dobro, potem pa se bomo pogovorili o tej 14. točki 18. decembra, ampak ne bomo pa glasovali o tem. Tako da ne bo težav, ne bi smelo biti. Prejeli ste zapisnik sejo 8. in 9. oktobra. Če imate kakšne pripombe, prosim, da to sporočite sekretarjatu do konca današnjega sestanka. Potem četrta točka na dnevnem redu, to so moja sporočila. Včeraj sem se vrnila iz Kabula. Oblikovali smo poročilo o Kabulu, to imate na mojem blogu. Mislim, da je to zelo zanimivo. Govora je o banki v Kabulu. To je en iz največjih bančnih škandalov v zgodovini. 800 tisoč evrov naj bi bilo ponarejenih. In tam vidite tudi, za kakšno pranje denarja gre, kakšne metode so uporabili pri tej goljufiji. Letalski prevoznik je to gotovino prevažal. Ta letalski prevoznik je bil tudi delni lasnik te banke in te, to gotovino so prevažali v posebnih eh, zabojnikih. To je, tu gre za novo obliko pranja denarja. Imeli bomo tudi drugo poročilo o tem in tam bomo imeli tudi mino. To je pomembno, zato ker moramo pokazati, da Afganistan skuša nekaj storiti v boju proti korupciji. Tam je zelo, zelo veliko korupcije. Ko smo sestavili to poročilo, smo šli v zapor, srečali smo se z zaporniki, ki niso najpomembnejši akteri. Videli smo, da pravila o začasnem pridržanju niso spoštovane v Afganistanu, da je tam na stotine, mogoče na tisoče pridržanih oseb brez uradnih razlogov. Predsedniku Karzaju smo zato napisali pismo in bil je objavljen nov dekret. Upam, da bodo vsi, ki so nezakonito pridržani v Kabulu, pred Božičem izpuščeni in na prihodnem sestanku bom seveda poročala o tem. Sicer pa Pomembna tema sve v Afganistanu, tu gre za organizacijo volitev v letu 2014, volitve leta 2010. So pokazali, da smo imeli 16 milijonov voljivcev, prišlo je do izjemne goljofije in sedaj modus operandi še ni izdelan eh, za naslednje volitve in seveda vas bom obveščala o tem, kako bodo glasovali, ali bomo ostali pri ročnem sistemu, ki smo ga imeli 2010, ali pa bodo tam sprijeli elektronsko glasovanje. Obstaja težave in mogoče bi lahko leta 2014 bili brez volilnega seznama in potem bi morali prenesti volitve in seveda bi se radi izognili tej situaciji. Gospod Berman, prosim. Kot veste, mogoče sem bil vodja misije opazovalcev na predsedniških volitvah leta 2009. Vse te vaše ugotovitve držijo. Prišlo je do zelo velike goljofije. Tretjina glasov je v prvem krogu volitev predsednika bila ponarejena. Mislim, da niso spremljali naša priporočila, veliko dela je treba opraviti in res z velikim zanimanjem želim videti vaše sklepe. To bom natančno spremljal. Seveda črpamo navdih iz priporočil, zato da bomo mi sestavili priporočila, kot veste. Dela v instituciji, ki ima pooblastila, da sestavi priporočila in merila uspešno. Seveda bomo povsem črpali navdih iz vaših opask. Bili ste prisotni pri volitvah leta 2019, tako da bomo vplivali na volilni sistem leta 2014. Sicer pa si lahko preberete moj blog, tam imate vse podrobnosti o tej misiji. Misija, imate kakšne informacije, kakšne sporočile za nas? Nimate vprašanj, ne? Tudi mi nimamo vprašanj za Evropsko komisijo. Ja, gospod gospa jolie tolmači so prosili če uporabljate drug mikrofon kajti očitno so neke težave s tem mikrofonom sedaj pa bomo glasovali prosim da vzamete glasovalne kartice glasujemo gospa tolmači pravijo da je ta mikrofon še slabši Torej, ta mikrofon je zdaj še slabši ali pa vsaj enako slab kot prvi, pravijo tolmači. Bomo testirali. Prosim, da pripravite glasovalne kartice. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. So vsi glasovali, 24 glasov imamo tu, zabeleženih v redu. Poprostite, gospa Želi, ker ustrajam, ampak tolmačem je res težko, kajti zveni, kot da stvari poganjajo podgane v, <laughs> v takem malem eh, koleščku. To ne pravi sicer tolmače, to pravim jaz. imela uh, ehm, tako buše po Amani, kot Thank you. Dobro, gremo na glasovanje o poročilu Katrin Grez glede družbene odgovornosti gospodarskih družb. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Dobro. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Dva glasova več za imamo. Tretji predlog spremembe. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Četrti predlog spremembe. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani, sprejeto. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šest za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Prvi kompromis. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeto. Ali želite preveriti? Ne. Sedmi predlog spremembe. Oprostite, kako? Tako. Dobro, preverili bomo... Prvi kompromis, drugi del, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Adapti. Ah, As. Sprejeto, šest glasov več za imamo. Set. Sedmi predlog spremembe, prvi del. Kdo je za? Donc, l'amendement 7 tombe. Je brezpredmeten ta predlog. V tem ne glasujemo. Osmi predlog. Sedaj glasujemo o predlogu 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Predlog 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 12. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi kompromis. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog 16. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog 17, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. ustni predlog spremembe. Številka, ne, številke ni. Ustni predlog spremembe, to kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži, mislim, da moramo tu preveriti. Pri 19 elektronsko glasujemo, prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Amandmava je retire. 20. predlog je umaknjen. Tretji kompromis. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprijeto. 24. predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeto. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Predlog 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Predlog 27 je omaknjen. Četrti kompromis, kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? To bomo preverili. Elektronsko glasujemo o četrtem kompromisu. Glasujmo. Bo teklo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno z dvema glasovama. Amandma 28 predlog spremembe 28. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pre, ustni predlog številka 2. Do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma ventne. 29. predlog. Kdo je za? To je brezpredmetno. 29. predlog je brezpredmeten. 29. Predlog spremlje 32. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprijeto. Predlog 33. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprijeto. Predlog 34. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro, glasujemo elektronsko o drugem delu predloga 34. 34, ja. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Z dvema glasovama. Predlog 35 do je za, proti, do se vzdrži, zavrnjeno. Predlog 36 do je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Predlog 37 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 38, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, to bomo preverili elektronsko. Drugi del predloga 38, prosim. Glasovanje je zaključeno. Sprijeta. Predlog 39. Prvi del. Kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Sprijeta. Drugi del. Kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Sprijeta. Predlog 40 je za, proti, da se vzdrži, sprijeta. Sedaj pa bomo glasovali o celotem mnenju, ki je bilo tako spremenjeno elektronsko. Prosim, glasujte. Le vote clos. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. nous votons maintenant. Sve bomo glasovali o mnenju Katrin Grez glede družbene odgovornosti gospodarskih družb. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Tretji predlog spremembe, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Četrti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Peti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Šesti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Prvi kompromis. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeta. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeta. Predlog deset, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeta. Proti. Enajsti predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dvanajsti predlog, kdo je za? Proti? Ali ne moremo potrditi glasovanja pri prejšnjem? Gre za povsem isto stvar. Mislim, da ne bomo v desetih minutah vzdržali spreminjali možnosti, ki jih že imamo, tako da lahko potrdimo že sprejeto izbiro. Sem bolj optimističen, ko gre za sklajenost kot moji kolegi. Ja, ampak o tem glasujemo. Eh, ja, gre za povsem isto stvar. Uh, bon. no, nous allons continuer. Nadaljevali bomo. Nadaljevali bomo z glasovanjem. Kot poročevalka podpiram to idejo. Mislim, da je to modra ideja. Pak dobro, kot želite. Dobro. Odločila sem se, da bomo nadaljevali z glasovanjem. Glasovali bomo o 12. predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? To bomo preverili elektronsko. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Drugi kompromis. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprijeto. Predlog 16. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 17, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. 18, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno ustni predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 19. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Tretji kompromis. Kdo je za? Proti? Proti. Zdržani. Sprejeto. 23. predlog spremembe. Ne, 24. predlog. Kdo je za? Proti. Vse, kdo vzdrži, sprejeto. 25. predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog 26, kdo je za? Proti. Proti se kdo vzdrži, sprejeto. Četrti kompromis. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži, zavrnjeno. 28. predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprijeto. Drugi ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog 29. 30. Ne, 32. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeta. Predlog 33, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog 34, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, tu pa ne vem. Elektronsko glasujemo. Preverili bomo. Drugi del. Prosim. Še en glas? Nekdo ni glasoval. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Dobro, da smo preverili za ta en glas. Predlog 35. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog 36. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog 37. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog 38. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog 39, glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog 40 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujmo. E-klopno. Glasovanje zaključeno, ne še. Zdaj pa res sprejeto. Alo, no, salom, Dobro, sedaj pa bomo glasovali o naslednjem mnenju, Judith Sargentini glede gospodarskem partnerstvu med državami vzhodne in južne Afrike ter evropsko skupnostjo. Tu imamo ustni predlog spremembe. Kdo je za? Predsedujoča. Gospa predsedujoča, Evropska ljudska stranka nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Do, je, je lapšekla, tako. Ogovarjate? Dobro. Potem tega ne bomo upoštevali. Prvi predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Preverili bomo elektronsko. Prvi predlog spremembe. Glasujmo. Le vote je clos. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju, ki je bilo tako spremenjeno elektronsko. Prosim, glasujmo. Le vote est clos. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o poročilu gospe Gres glede razvojnih vidikov pravic intelektualne lastnine za genske vere. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprijeta. Prvi kompromis, to je za. Proti? Kdo se vzdrži? Sprijeta. Glasujemo o Juri 2. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeta. Predlog 21. Glasovanje po delih prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprijeta. Drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavarnjena. Glasovali bomo o INTA 6. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprijeto. Predlog 22, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprijeto. Predlog 23, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprijeto. Vzdržani, sprejeto. Predlog 24, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi ustni predlog spremembe. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Tretji ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 26. predlog je brezpredmeten. 27. predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Juri 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Proti? Predlog 29, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Četrti ustni predlog, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Preverili bomo. Dobro, elektronsko. Glede ustnega predloga spremembe, prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 30. predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Drugi kompromis. Drugi kompromis. Kdo je za? Proti. Proti. Kdo se vzdrži? Sprijeta. Juri sedem. Za proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 33. predlog. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprijeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. In ta pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprijeta. 38 do je za. Proti. Vzdržani. Sprijeta. Tretji kompromis. Do je za. Proti. Vzdržani. Sprijeta. Amandma Juri 5. Juri 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeta. Sprijeta. Juri šest, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, zavrnjeno. 41, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 42. predlog je omaknil. Ne. Ja, lahko omaknem predlog spremembe. Sem povsem gluha na tohu. Četrti kompromis. Kdo je za? Ne, oprostite, to je glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijeta. Oui, amendement oral. Šesti ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Predlog 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa Ločeno glasovanje o 17. odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 47. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 7. ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Osmi ustni predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? Ogovarjate osmemu predlogu, dobro. Ogovor imamo tu. Jurijena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Ogovarjate. Dobro. Ugovor imamo tu. 49. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena? Drugi del. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjena? Ločeno glasovanje o 18. odstavku. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 52. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 50. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. In ta dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma in. In da štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Deseti ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprijeto. Juri štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa glasovanje v vodnih izjavah, enajsti ustni predlog. Kdo je za? Proti. Proti da se vzdrži, zavrnjeno. 12. ustni predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeto. 13. ustni predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeto. 15. ustni predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeto. Sprejeto. Šesti predlog. Ne, sedmi. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Osem. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Devet. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Šestnesti ustni predlog. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Predlog 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. ustni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 12, kdo je za, proti.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 proti, vzdržani, sprejeto, tri, dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na elektronsko glasovanje, prosim, glasujmo. Manque de voix. Voilà. Le vote est clos. Dobro, glasovanje je zaključeno sprijeto. 20 za, 3 proti, 1 vzdržan. Dobro, hvala lepa za glasovanje. Čestitke poročevalki Katrin Grez. Non solo maintenant, pas. Sedaj pa gremo na 11. točko na dnevnem redu. D'accord. Il est pas là, monsieur Ponga. Qui lui fait grâce Donc, on va prendre. Non, tu peux demander s'il peut prendre place, monsieur Ponga. Alors, non. 11. točka na dnevnem redu je na vrsti sedaj. Tu gre za celovito strategijo EU na področju ribištva za pacifiško regijo. Tu je pripravljalec mnenja gospod Ponga. Ali ga bo kdo nadomestil? Dobro, gospa Strifler. Dobro, gospa Strifler, predajam vam besedo pri tej pomembni temi. Merci, la Hvala, predsedojoča. Ali vas lahko prosim, da ste nekoliko tiši? Hvala, zelo prijazno od vas. Gospod Ponga me je zadolžil. Naj predstavim njegovo delo, ker danes ni mogel biti z nami. Torej, tu sem na mesto gospoda Ponge, ki pravi, dragi kolegi, nakratko bom predstavil snutek mnenja, ki sem ga sestavil za odbor za ribištvo. To gre za globalno celovito strategijo EU na področju ribištva za pacifiško regijo, ker je to obsežna tema. In ker imamo lahko samo 1500 znakov o mnenju, sem se osredotočil na razvoj in na južne pacifiške otoke, to je del sporozuma iz Kotonoja. V pacifiški regiji imamo 15 AKP držav. Te imajo privilegirane odnose z EU. V ribiškem sektorju so te ključnega pomena, ko gre za prehrambeno varnost in ko gre za gospodarski in družbeni razvoj tem mnenju želim podariti pet elementov. Najprej, pomembno je spomniti na zahteve usklajenosti politike EU s cili razvoja. Potem, moram komisija poskrbeti za ukrepe v pacifiški regiji, ki morajo zagotoviti vzdržno uporabo vseh virov in izrabljanje virov, vse je povezano s podnebnimi spremembami treba je prispevati k realizaciji razvojnih ciljev tisočletja. Potem bi rad spomnil na regionalni pristop, ko gre za mobilnost virov na tem področju. Treba je spodbujati izvajanje splošnega okvira dobrega upravljanja za ribištvo na regionalni ravni v Pacifiku. Tretje. Želel sem povdariti potrebo po usklajevanju različnih ukrepov Evropske unije v regiji, To gre še zlasti za podporo sektorju ribištva preko ICD in preko možnosti naložb v Pacifik. Tu gre tudi za sektorsko podporo v APD-ju. Potem četrtič, tu gre za vprašanje boja proti nezakonitemu ribolovu, ki ni urejeno zakonodajo. Mislim, da moramo tudi to obravnavati, kaj Evropska unija lahko odigra ključno vlogo na tem področju. Na koncu bi rad spomnil na zahteve o preglednosti. To potrebujemo informacije za civilno družbo in za poklicne družbene organizacije, kajti ko se sprejemajo odločitve na področju ribolova, so ti akteri zelo pomembni. Sem vedno na voljo za izboljšave, naj spomnim, da je rok za uložitev predlogov spremen 12. decembra ob 12. La parole. Sedaj pa poslanci, želi kdo poglobiti to temo s kakšnimi vprašanji? Če ne, bom dala besedo Evropski komisiji. Ne. Hvala lepa, gospod predsednica. Zelo na kratko k temu poročilu. Mislim, da so bistvene točke že bile omenjene. Hvala gospe kolegici Štrifler. Eh, spomnil pa bi na trajnost, ki jo imamo v spredju in tudi na skladne dogovore. Mislim, da je pametno omeniti, da nezakonit ribolov še zlasti na tem velikem področju Tihega oceana mora biti nekaj, kar je bolj v spredju in tukaj uh, moramo upoštevati tudi vključitev civilne družbe. Mislim, da je to dobro poročilo, ki ga bomo mi tudi podprli. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospa Mesme? Merci beaucoup. Ja, Hvala, gospa predsednica. Priključujem se temu, kar je povedal gospod Neusser in tudi mi podpiramo to poročilo, mislim, da iz dveh različnih razlogov. Kot prvo, ribiška območja je treba tam zaščititi pred izkoriščanjem. Tam eh, je zelo pomemben ribiški stalež, ki je pomemben za domače prebivalstvo. Veliko več popraševanja je po tuni in tudi veliko mednarodnih flotje, ki bi tam želelo izkoriščati ta stalež, kar bi lahko pomenilo nevarnost za trajnostni ribolov domačih flot, njihovo prihodnost želimo uh, zaščititi iz politično-razvojnih uh, razlogov, kajti tam nimajo nekih velikih industri industrijskih uh, uh, ladi in zato mislimo, da je treba tam dopuščati le določeno, omejeno uh, udeležbo tujih uh, ribolovnih ladi na tem področju. Uh, Potem pri, region, pri tihomorskem ribiškem območju je trajnostni pristop zelo pomemben, s tem bomo uh, vplivali tudi na energetsko učinkovitost in to bolj ustreza um, regionalnemu pristopu. Evropska unija, ki je partnerica teh uh, sporazumov, bi morala dejansko okrepiti svoje sodelovanje z. Uh, um, udeleženci v teh uh, drugih regionalnih uh, sporazumih, tako da sama menim, da je ta dokument vredno podpreti. Matnola. Hvala. Sedaj pa komisija. Gospa Veronika Vejt in gospod Edvardo de Susa sta tu kot predstavnika. Chair. Hvala, gospod predsednica. Zelo kratka sem lahko. Gospod Ponga je v svojem osnutku mnenja izpostavil zelo pomembna vprašanja, ki zadevajo pristop Evropske unije do ribištva v tihomorskem območju. Komisija lahko v bistvu podpre večino točk od tega osnutka mnenja. V celoti se strinjamo, da so ribištvo in akvakultura zelo pomembna za socialni razvoj držav AKP, še zlasti manjših otoških držav v eh, Pacifiku. Zato se povsem strinjamo, da je treba prednostno vlogo dati dolgoročnemu trajnostnemu ribištvu in izkoriščanju ribolovnih virov na Pacifiku, zato da bi trenutne in prihodne generacije od tega lahko imele koristi. Želela pa izpostaviti, da gre tukaj za deljeno odgovornost, za odgovornost obaliških držav in malih otoških držav ter tudi drugih držav, ki imajo ribolovni interes v teh območjih. In to vključuje seveda tudi Evropsko unijo, ki ima tudi nekaj uh, svoje flote eh, na Tihem oceanu in seveda uvaža velike kako, količine morske hrane iz teh uh, območij tudi uh, organi uh, te, uh, ri, obmoških ribiških upravljavskih organizacij so zelo pomembno, zato zelo tesno sodelujemo z vsemi stranmi v teh organizacijah, zato da bi dosegli trajnostne ohranitvene ukrepe in da bi se borili proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Tudi uh, moja ekipa je v, trenutno v Manili, kar, kjer skušamo promovirati uh, Eh, trajnostne ohranjevalne ukrepe za tropsko tuno in se boriti proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Naj še povem, kako eh, pomembno je, da se bolje usklajujemo pri svojem delu. To je v središču um, sporočila Komisije o zonani dimenziji ribiške politike. V tem sporočilu uh, izražamo naš namen, da bomo sodelovali z drugimi oddelki, še zlasti s trgovino, okoljem, raziskavami in tudi eh, razvojem, zato da bi lahko zasledovali skladen pristop pri vseh ukrepih, ki zadevajo Tihi ocean. Hvala lepa. Merci. Hvala. Naj spomnim, da je rok za uložitev predlogov spremem 12. decembra ob 12. Glasovanje pa bo potekalo 22. januarja leta 2013. Sedaj pa gremo na 12. točko na dnevnem redu, na 12. in 13. Tu bo prišlo do izmenjave mnen glede osnutka poročila o pospeševanju razvoja s trgovino. Poročevalec je gospod Svinson. Tako prosim. Potem pa sledi predstavitev istega poročevalca, gospoda Svensona, pri naložbah. Tu gre za trgovino in rast, ki jo vodijo naložbe v državah o razvoju. Tudi to mnenje temelji na istem dokumentu komisije, tako da prosim gospoda Svensona naj obravnava oboje skupaj. Slišali bomo torej dvojno predstavitev in tu nam je veliko zadovoljstvo, ker tu lahko pozdravimo gospoda Denija Bareša iz direktorata za trgovino, gospoda Đorđa Kokija iz direktorata Devko, kot tudi gospoda Marka Majsa, ki tu zastopa Concord. Poročevalka Iz Inte je gospa Sajfi bila povabljena na ta sestanek, ampak žal je zavrnila udeležbo. Tako, brez nadaljnega predajam besedo gospodu Svinsonu, ki bo predstavil obe mneni. Gospod Svinson, prosim. Tak, ordet, ja, som nemdes, som... Hvala lepa, gospa predsednica Kot. Uh, kolegi in kolegice že vedo, imam tukaj dve sporedni poročili na isto temo. Eno je poročilo odbora Deve, eno pa je mnenje o poročilu Sajfi za odbor Inta. Kot je že bilo večkrat rečeno, je zamisel za tem ta, da bi se ta dva dokumenta dopolnjevala, torej predstavljata polovico skupne celote. In Tukaj imamo torej dva odbora, ki bosta predstavila svojo perspektivo na isto temo in upam, da se bosta tle dokumenta lepo dopolnila. Prvič eh, se je eh, o mojem poročilu v odboru Deve govorilo pred enim mesecem in želel sem izpostaviti vlogo trgovine in podjetništva pri pospeševanju razvoja v revnih državah. Če se torej eh, ta trgovina izvaja na odgovoren način. Povsem prepričan sem, da je trgovina ena od najpomembnejših področji politike na področju usklajenosti politike za razvoj, tako imenovane PCD. Če bomo to politiko uporabljali na prav način, potem bodo njeni instrumenti lahko močno vplivali na razvoj v revnih državah in mnoge uh, politike pomoči bodo tako postale manj pomembne. Trgovinska politika mora zasledovati glavni cilj, da bi služila in okrepila rezultate naše politike pomoči. To bi moral biti naš glavni pristop. V poročilu v enem odstavku govorim tudi o pobudah pomoči, katerih cilj je, da bi se povečala trgovinska zmogljivost v državah v razvoju, To je poimenovano kot aid for trade, torej pomoč za trgovino, s čimer smo vsi dobro seznanjeni. Morda se ponavljam, ampak zelo pomembno je, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi povečali zmogljivosti revnih držav, tako da bi lahko dejansko bile kos mednarodni trgovini, postale del uh, svetovnega sistema in iz tega dobile tudi določene koristi. To revne države oziroma države v razvoju nujno potrebujejo, če želijo postati del uspešne globalizacije, ne le njen žrtev. Revne države je treba vključiti v mednarodno trgovino, ne pa da o, so ujete v vlogi proizvajalcev zgolj surovin. Mislim, da je to eno od eden od ključev, kako zmanjšati njihovo odvisnost od pomoči in zmanjšati revščino. Ko govorimo o trgovinskih sporazumih, je seveda za države v razvoju najpomembneje to, da se eh, z njimi sklepajo ti sporazumi. Prepričan sem, da moramo državam v razvoju zaupati, da znajo same eh, odločati za se, kaj je za nje primerno, kakšen sporazum želijo ali pa ne želijo podpisati. V Evropski uniji seveda zagovarjamo enakopravnost vseh in tudi dostojanstvo vseh. Zato mislim, da bi morali stopiti do ostalih držav razvoj, v razvoju za pogajalsko mizo z enakim spoštovanjem kot do vseh drugih uh, partneric. To pomeni, da bi morali v naših pogajanjih tudi do določene mere določena stališča žrtvovati. Eh, spodbuditi bi morali te države, da bi zasledovale interese celotne prebival, celotnega prebivalstva in celotne države, ko sedejo za pogajalsko mizo. Vemo, da tisti, ki imajo mandat za pogajanja v svojem imenu oziroma imenu svoje države, da pravzaprav zastopajo zgolj interese manjše elite v tej državi. Seveda je konec koncev odvisno od države same, da razreši te stvari in te dileme, ampak strani Evropske unije tudi menim, da bi morali storiti nekaj, da bi spodbudili države, da bi imeli bolj vključujoč postopek med pogajanji. Ko govorimo o trgovini, eh, moramo govoriti tudi seveda o varnosti prehrane. Mi, ki živimo v bogatih državah, smo odgovorni tudi za to, da poskrbimo, da ne bomo prispevali k temu, da bi se uh, rodovitna zemlja v državah, kjer ljudje stradajo, uporabljala za karkoli drugega kot za proizvodnjo lokalne hrane. Rodna zemlja se v teh regijah veliko krat izkorišča za proizvodnjo biogoriv in to je nekaj, kar je treba močno obsoditi. Za najrevnejše države v najmanj razvitih državah eh, je pomembno za njihov uspeh pri mednarodni trgovini to, da ta trgovina ne bo bistveno vplivala na njihovo vsakodnevno življenje. Torej, poleg tega, da si prizadevamo za večjo vključitev revnih držav v mednarodno trgovino, moramo spodbujati tudi rast in eh, zaposlovanje oziroma razvoj v tistih uh, sektorjih, kjer so dejavni najrevnejši ljudje. Seveda mi lahko sežemo le do neke meje pri svojih poročilih in svojih mnenjih, zato v tem poročilu in tem dokumentu nisem mogel zapisati vsega, kar bi si želel in dejansko. <coughs> Bom tudi sam uložil nekaj predlogov spremem, kajti lahko je bi rekli več o priložnostih in problemih, ki jih liberalizacija trgovine lahko predstavlja za najrevnejše države. Seveda so pozitivni vidiki ustvarjanje delovnih mest in višji uh, standard življenja, vendar pa je treba imeti pred očmi tudi negativne vidike, naprimer tveganje, da se zmanjša prihodek iz davkov in um, carinskih tarif. Druga zelo zanimiva tema je naša priložnost, da bi izboljšali pogoje v ekstraktivni industriji s pomočjo pomoči. Vesel sem, da se danes tukaj sestanka odeležujete tudi Evropska komisija in Concord. Verjetno imata veliko zanimivih zamisli, ki bi jih lahko delila z nami. In veselim se že tudi mnen komisije Concorda in tudi ostalih poslancev na ti dve uh, mnenji oziroma poročili. Pa hvala. Hvala. Gospod Svensson, sedaj pa predajam besedo komisiji, ki jo zastopa gospod Denis Bareš. Preden bom dala besedo drugim dvema predstavnikom. Uh, Hvala, gospa predsednica. Sem Dani Bareš, uh, delam pri Generalnem dekretu za trgovino in sodelujem pri pripravi tega sporočila uh, skupaj s kolegom in prijateljem Džođom iz EFK. -a. Torej, najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu gospodu Svensonu za to poročilo. Mislim, da lahko resnično pozdravimo enaka stališča pri pomembnih eh, vidikih, tako kar zadeva pomen trgovine za razvoj, tudi pomen delovanja notranjih in regionalnih trgih in tudi pri temeljnih vprašanjih, ki zadevajo upravljanje in prevzemanje lastništva. Eh, kajti brez tega se ne more zgoditi nič. Prav tako pa bi bilo vredno komentirati določene vidike in morda tudi predstaviti določena pojasnila. Na začetku naj rečem, da z našega stališča, torej mi menimo, da to novo sporočilo vsekakor predstavlja vizijo za prihodnost in tudi jasno usmeritev za trgovino in razvoj. Če si pogledam specifične teme, bi začel s vprašanjem človekovih pravic, eh, ki je omenjeno v B odstavku. Tukaj vas želim spomniti, da se trgovinska politika že izvaja ob spoštovanju načel zunanjega delovanja Evropske unije in to vključuje tudi univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To velja za celotno trgovinsko politiko, ki seveda vključuje tudi trgovino in razvoj. Mislimo torej, da je to nekaj, kar že upoštevamo. Poslušal sem poročevalca in tudi sem si pogledal odstanek F o IPA. Tukaj bi vas želel spomniti, da imamo proste sporazume, ki se izvajajo tudi enega v Afriki in komisija bo še naprej zelo prožna pri teh pogajanjih. Verjetno tukaj ni dvoma, da z našimi partnerji delujemo kot z enakopravnimi partnerji, glede tega ne more biti nobenega dvoma in nikogar ne silimo, da bi storil ali sklenil karkoli. Konec konca, če želimo uh, ta pogajanja privesti v končno fazo, je to, kar verjetno trenutno manjka, odločenost in politična volja, da se ta pogajanja sklenejo. Rad pa bi komentiral še GSP in tudi povezana tarifna vprašanja še zdavni, še posebej uh, odstavka GI in L. Nov sistem, ki je bil pravkar potrjen, bo verjetno odprl nove izvozne možnosti za najmanj razvite možnosti. Sedaj se osredotočamo predvsem na tiste države, kjer so potrebe največje. In rezultat tega je, da bodo priložnosti se pojavile v dveh oblikah. Prvič bo manj konkurenčnosti in konkurence v sektorjih, kjer so te države že proizvajalke, in kot drugo bodo najmanj razvite države sedaj dobile priložnost, da eh, izkoristijo tudi znižanja tarif v tistih sektorjih, kjer so bile pod konkurenčnim pritiskom bogatejših držav v razvoju. Ta trditev temelji na temeljiti oceni vplivov, ki smo jo izvedli in ki je podpora za celotno eh, reformo GSP. Povezana tema je vprašanje odvisnosti od surovin in tako eh, imenovano prekletstvo virov. Naj povdarim, da tiste države, ki so odvisne od virov, še so še zlasti najmanj razvite države, še zlasti v subsaharni Afriki. Veste, da imajo določeno kvoto dostopa, kvota pri dostopanju do trga, Eh, pri vseh izdelkih z izjemo tistih izdelkov, ki so povezani z orožjem in uh, eh, streljivom. Vendar pa surovinam ne, surovinam ne dajemo neke uh, prednosti v primerjavi z predelanim blagom in tudi tukaj ni omejen uvoz tega blaga. Prav tako smo poenostavili pravila izvora za uh, GSP in tudi za upravičence IPA. Torej, ta pravila so sedaj eh, poenostavljena, lažje jim je slediti, lažje jih je zadostiti in uh, s tem je uh, tudi pospešena oziroma se promovira trgovina med samimi državami. Uh, potem tukaj odstave, ki se navezuje na um, izkoriščanje, neprimerno izkoriščanje uh, zemlje. Vsekakor mislimo, da lahko tukaj prispevamo k večji učinkovitosti kmetijskega sektorja, s čimer bi ustvarili um, priložnosti za zaposlovanje in zmanjšali revščino. Hkrati pa menimo, da je izjemno pomembno, da se te naložbe izvajajo na odgovoren in trajnostni način. Zato zelo močno podpiramo nacionalne in mednarodne pobude za to, da bi se opredelila načela in kodeksi ravnanja o odgovornih naložbah v kmetijska zemlišča. Potem je tu še vprašanje standardov, primerjalnih standardov v trgovinskih eh, sporazumih, eh, ki je omenjeno v odstavku številka 10. Tukaj pravzaprav se ne strinjamo z temi primerjalnimi standardi, ki bi jih uh, vključevali v trgovinska pogajanja. Vendar pa seveda spremljamo in tudi, kadar je potrebno, popravljamo te trgovinske sporazume z našimi partnerji, kadar je to potrebno. Mislim, da bi kazalnike morali opredeliti vse vključene strani. Menimo pa, da teh kazalnikov ni treba vključevati v sporazume same, kajti morda jih je treba sčasoma prilagoditi, tako da bi odražali spremembe, naprimer v gospodarskem okolju. Prav tako ne menimo, da bi te kazalnike morali uporabljati samodejno. Zakaj smo tega mnenja? Če so spremembe samodejne, potem to ni v skladu s ciljem sporazuma, namreč da bi imeli stabilne in predvidljive razmere za naložbe gospodarskih subjektov. Sedaj pa še družbena odgovornost odstavka 15 in 16. Vsem se strinjamo s pomenom teh načel in poudarili bi, da je tukaj temeljna tudi prostovoljna narava teh eh, zavez, zato da bi bil učinek največji. Kar zadeva kimberlijski proces, tukaj ne boste presenečeni, da se ne strinjamo z negativno oceno kimberlijevega procesa. To, kar slišimo mi, da strokovnjaki za dragulje ocenjujejo, da zaradi tega eh, procesa sedaj ti eh, di, eh, diamanti iz konflikta predstavljajo zgolj en odstotek eh, trgovine v primerjavi s 50 odstotki v 90 letih prejšnjega stoletja. Tako mislimo, da smo s tem Kimberlijevim procesom ne le zaustavili trgovanje s temi dragulji, temveč smo tudi stabilizirali razvoj v teh državah in zagotovili njihov nadaljni razvoj. Torej je naše mnenje o tem procesu veliko bolj pozitivno. Sedaj pa biogoriva odstavka 21 in 22. Tukaj bi povdaril, da smo sprejeli ukrepe za to, da bi o, ustrezno se odzvali na vaše skrbi. Predstavili smo tudi predlog, kako bi omejili o, uporabo kmetijskih zemlišč za proizvodno biogoriv. To velja tudi za uvožena biogoriva. In na podlagi tega predloga bi ta biogoriva bila omejena na 5 odstotkov, kar ustreza trenutni ravni porabe, ohranila pa bi se uh, meja oziroma cilj 10 odstotkov za obnovljivo energijo. To pomeni, da bo preostanek moral priti iz druge generacije biogoriv. Cilj tega predloga je torej, da bi spodbudili razvoj alternativnih biogoriv, tako imenovanih biogoriv druge generacije, ki eh, jih pridobivajo iz eh, bodi si slame, odpadkov, ne pa um, torej eh, živil in da to potem ne bi vplivalo na globalno proizvodnjo živ, živil. Đorđo bi želel kaj dodati. Hvala, gospa predsednica, da, lahko, da sem lahko poslušal in da lahko dopolnil tudi predstavitev svojega kolega. Tudi sam se bom osredotočil le na nekaj točk, kjer menim, da je bilo opravljeno zelo dobro poročilo o tem osnutku. Morda bi lahko tukaj le dodal še nekaj pojasnila ali pa bi stvari nekoliko točneje ponazoril. Pri peti točki namreč govori to poročilo o učinkoviti in vključujoči rasti. Tukaj moramo imeti pred očmi, da je rast nekaj, kar lahko v veliko sektorjih znižuje revščino, seveda pod pogojem, da so koristi rasti pravično porazdeljene po celotni zadevni družbi. Če se osredotočamo samo, ne vem, ali je bil to namen poročevalca, ampak če se eh, iz teksta se da, eh, dobi vtis, da naj bi rast podpirali zgolj v tistih sektorjih, kjer so revni danes dejavni jaz ne bi želel biti tako kategoričen, kaj ti naprimer, če imamo razvoj podeželja, vidimo tukaj, da je seveda to sektor, v katerem je v revnih državah velika koncentracija revnih in verjetno bi se naložbe tam zelo dobro splačale, ampak obstajajo tudi sektori, kjer revni ljudje danes niso dejavni, pa bi rast zanje lahko pomenila koristi z vidika zniževanja revščine. Torej, želel bi, da bi bili morda tukaj nekoliko manj kategorični, če smem samo podati predlog k temu odstavku. Potem pri 13. odstavku, ta, odstanek, eh, ta odstavek je namenjen instrumentom pomoči za trgovino. Tukaj se v celoti strinjamo s vsebino tega odstavka, ampak mislimo, da je to današnji položaj. Evropska komisija, vsaj kar zadeva Evropsko komisijo in druge donorje, donatorje. Naše pomoči za trgovino ne omejujemo in ta je pravzaprav največja na svetu, torej pomoč za trgovino Evropske unije je največja v svetovnem merilu in ne omejujemo je za to, da bi podpirali trgovino med državami v razvoju in Evropsko unijo. Imamo namreč več projektov in programov, več kot sto projektov je takih, ki tr so trenutno v teku uh, in ki se navezujejo na pomoč za trgovino. In ti projekti ne razlikujejo uh, med trgovino, med državami v razvoju z nami ali pa uh, med uh, trgovino jug-jug. Torej, strinjam se z vsebino, vendar pa tukaj danes ne vidimo neke nevarnosti kajti to je že us, eh, usmeritev, ki jo danes upoštevamo. Potem pri 14. odstavku. Tudi se v veliki meri strinjamo s ciljem tega odstavka. Želeli pa bi izpostaviti, da diverzifikacija potrebuje tudi naložbe, ki so v veliki meri odvisne od gospodarskega okolja in tudi upravljanja. Torej obstajajo določene meje pri tem, kar lahko storijo zonanji akteri in donatori. Še enkrat bi vas opozorili na to, da obstaja določena odgovornost tudi na strani samih držav v razvoju, kajti tudi oni morajo vzeti v roke lastne razvojne politike. Seveda smo jim pripravljeni pri tem, pomagati, že danes jim pomagamo, vendar pa ne moremo mi nadomestiti eh, notranje politične volje. Pri sedemnajstem odstavku, ki govori o prizadevanjih v zvezi z davčnimi oazami, tukaj menim, da je bila komisija precej dejavna v tem sektorju in to že kar vrsto let. Seveda to ni preprosto področje. Eh, kjer bi lahko zabeležili nek vpliv. Prav tako bomo še naprej cenili podporo parlamenta v dialogu z državami članicami, kajti prav gotovo eh, poznate, da je to področje zelo občutljivo v našem svetu. Naj pa vas spomnim na dejavnost, ki že poteka na tem področju potem pa proces Kimberly, tukaj je kolega že predstavil naše stališče. E, moja zadnja pripomba pa bi se navezovala na 21. in 22. odstavek, ki govori o varnosti oziroma prehranski preskrbljenosti. Morda bi bilo bolje, da bi tukaj naše sporočilo bilo nekoliko točnejše. Namreč morda je prišlo do nesporazuma, da je varnost hrane vedno odvisna od lokalne proizvodnje. Morda je to res v nekaterih krajih in v določenih obdobjih, vendar pa obstaja tukaj še drug pomemben vidik, ki ga ekonomisti zelo dobro poznajo. Namreč varnost hrane je odvisna tudi od možnosti kupovanja hrane na trgu, ne le vedno od lokalne proizvodnje ali pa od nacionalne proizvodnje neke države, temveč je to odvisno tudi od možnosti, da se kupuje hrana, ki je bila proizvedena nekje druge. Hvala lepa in naj le še enkrat ponovim, da se v večini strinjamo z usmeritvijo in zasnovo dokumenta. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo dobi predstavnik Concorda, gospod Mark Mess. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobro jutro vsem skupaj. Hvala, da ste dovolili organizaciji Concord, da se danes oglasi tekom te razprave. Kot veste, gre za konfederacijo nevladnih organizacij na področju razvoja. Imamo mednarodne in nacionalne platforme, sam pa delujem kot politični svetovalec za belgijsko platformo, belgijski del eh, Concorda. Plat, eh, najprej čestitke poročevalcu za to poročilo, ki je zelo bogato, vsebuje veliko nijans, veliko podrobnosti. Slišali smo naprimer nekaj besed o enakosti med spoloma, o dobrem upravljanju, o demokratični legitimnosti in tako dalje. Mislim, da pogrešamo dva elementa. Sveda, bi se lahko pogovarjal s komisijo tudi o nekaterih drugih točkah, ki so jih omenili. Glede na komentar komisije je smiselno, da nekatere stvari vseeno poudarimo, kljub temu, da jih komisija že izvaja. Vseeno je potrebno eh, v parlamentu poudariti, da gre za pomembne smernice. Pogrešamo pa torej naslednja dva elementa. Res je, da mora evropska trgovinska politika prispevati k ciljem zunanje politike, zmanjševanje eh, revščine, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in tako dalje. Ampak, če si pogledamo druge dokumente, ki se nanašajo na eh, trgovino, rast in mednarodne zadeve, če si pogledamo ta dokument, v njem najdemo opredelitev trgovinske politike v Evropi. In v tem dokumentu piše, da je evropska trgovinska politika usmerjena v izpolnjevanje tako defenzivnih kot tudi ofenzivnih interesov evropske politike. To je dobra politika, ki želi omogočiti dostop do trgov posod po svetu, zato da bi zagotovili dostop do teh trgov za evropske investitorje in evropske proizvode. Tako da lahko vsi ti akteri delujejo tudi na mednarodni ravni in da si lahko privoščijo svoj del pogače v teh državah v razvoju. To je defenzivna politika. Vedno poudarjamo, da je lasništvo zelo pomembno. Države v razvoju bi morali imeti možnost, da sami razvijajo svoje razvojne programe, da jih sami izvajajo in sami dosegajo cilje, ki si jih zastavljajo. Evropska unija seveda ustraja pri svojih lastnih interesih, ki se ne skladajo vedno z interesi držav v razvoju. Tekom trgovinskih pogajanj, na katerih sodeluje tudi Evropska unija, pogosto vidimo, da Evropska unija želi liberalizacijo, ki naj bo zelo hitra, kljub temu, da države v razvoju pogosto niso za takšno strategijo. Obstaja torej nekakšna vrzel med tema dvema interesoma. Pomembno je, da manj še zmanjšamo te defenzivne interese. Potrebno se je bolj odpreti, zmanjšati ovire. Če mora Evropska unija kaj narediti, potem mora brez doma zmanjšati ambicije, ki jih ima vizavi držav v razvoju. Druga točka, če si pogledamo pomoč za trgovino, je ta program zrasel od leta 2005 naprej. Evropska unija je tukaj veliko naredila. Pred kratkim je potekala konferenca na to temo v Ženevi in večina ocen, ki jih imamo, poudarjajo, da obstaja neskladje med ocenami potreb v državah v razvoju in zavez, zavezami, ki jih imajo donatori. Pogosto se upoštevajo interesi držav donatork. Podobno velja za PAPET, razvojni program, ki ga želi Zahodna Afrika dodati k IPERSu. Sestavili so seznam, kjer najdemo tabele države, vse mogoče sektorje in potrebe, ki jih imajo te posamezne države za posamezne sektorje. Če ta seznam primerjamo z interesi eh, Evropske unije in držav članic, lahko najdemo tam nekatere države, ki so za države donatorke najljubše, nekatere se pojavljajo manj in tako dalje. Na pogajanjih z Zahodno Afriko smo o tem že govorili, vseeno pa ugotavljamo, da obstaja to neskladje. S pomočjo pomoči za trgovino bogate države, države donatorke, poskušajo olajšati izvajanje lastnih ciljev. Primer Kitajske, na primer. Kitajska, da dobi neko koncesijo za rudarjenje, zgradi infrastrukturo, kar pa ni nujno v pomoč državi sami. Pomaga pa seveda kitajski. Potrebe držav v razvoju bi morali biti prednostne. Manj bi morali upoštevati ekonomske interese držav donatork. Komisija je govorila o IPERS-u in pa o EPI in pa o ESP. ugotoviti moramo, kakšno je trenutno stanje. Mi smo nasprotovali predlogom Evropske unije, predlagali smo tudi alternativne možnosti, tako parlamentu kot tudi komisije. Takšen, kot je GSP sedaj, je manj primeren, kot pa je bil včasih. Včasih smo upoštevali tudi defensivne interese Evropske unije, upoštevali pa tudi interese držav v razvoju. Države v razvoju se lahko same odločijo, ampak pritisk obstaja. In če naprimer pripravimo časovne roke, potem ta pritisk še povečamo in s tem usmerimo države v točno določeno smer. Tega se moramo zavedati. EPAS. Mislimo, da je komisija precej rigidna, ni prožna in zato se ta pogajanja tako vlečajo. Želimo, da komisija postane precej prožnejša, kot pa je danes. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Slepa gospod Mičel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi kolegu Svensonu za to poročilo in za mnenje in za trud in čas, ki si ima ga posvetil. Hvala tudi komisiji za komentarje. Želel sem govoriti o nekaterih elementih razvojne politike. Želel sem govoriti tudi o trgovini. Gospod Deva je naprimer že govoril o možnosti, ki jih imamo za zvišanje ravni trgovine v državah v razvoju. Zanima me, kaj komisija počne za to, da bi uspodbudili lasništvo sredstev in infrastrukture. Kako dati ljudem možnost, da trgujejo? Kaj počnete torej na področju lasništva? Kako pomagate ljudem, da spodbudijo trgovino? Poglejmo si primer moje domače Irske. Nekateri ljudje so dobili eh, nekaj hektarov zemlje in na ta način lahko zgradili industrijo. V Strasburu nas je pred dvema tednoma obiskal predsednik Haitija in moj lastni kolega Denis O'Brien je veliko delal za razvoj e-bančništva na Haitiju ljudje lahko sedaj razvijajo bančništvo tam, kjer ga ni. Mislim, da se podobno dogaja tudi v nekaterih afriških državah. Ko obiščem te države, hitro ugotovim, da so mladi precej bolj sposobni uporabljati uh, svoje pametne telefone za takšne aplikacije. Ali smo sposobni ustvariti bančni sistem tam, kjer ga ni? vprašanje zavarovalnih schem. ki spodbujajo ta gospodarski cikel. Na kratko, če mi dovolite. S takšno zavarovalno schemo lahko ljudi pripričamo, da ne potrebujejo 12-14 otrok. O tem smo pred kratkim govorili, imeli smo eh, seminar na temo ljudi invalidov in to se nanaša na točko N, spodbojanje razvoja s pomočjo trgovine, s pomočjo vzpostavljanja možnosti za ženske. Kaj komisija pripravlja na to temo? Kako spodbuditi trgovino? Kako dati možnost za razvoj trgovine ženskam? Prosim za kakšen odgovor, za kakšen komentar. Kako lahko dejansko spodbujamo in razvijamo ta trgovalni duh? Hvala lepa. Sedaj pa bom sama sebi dala besedo. Rada bi se zahvalila gospodu Svensonu za to odlično poročilo. Govorili ste o davčnih oazah. To je bilo dobro, govorili ste tudi o surovinah. Med drugim pa ste se dotaknili tudi dejstva, da bi podjetja morala nositi na svojih plečih tudi socialno odgovornost. Po mojem mnenju mora biti ta zavezujoča, ne pa zgolj možnost. E. Ne pa zgolj možnost, ampak tu v poročilu je treba povdariti pomembnost carinskih pravic. Tu gre za vire držav v razvoju. Ne moremo znižati teh carinskih pristobin brez velikih škod ko gre za gospodarstvo teh držav v razvoju, te carinske pristojbine znašajo nekaj odstotkov prihodkov, 10-5 odstotkov v Afganistanu, kjer sem bila. 40 odstotkov proračuna financirajo iz carin na Madagaskarju, 50 odstotkov. Če bi znižali te ovire, bi s tem nasilno izpostavili podjetja, in država ne bi imela več virov, ki jih potrebuje. Tako da je za nas zelo pomembno, da državam omogočimo, da se prilagodijo na to, tako da ne bomo znižali teh davkov na uvoz in izvoz in ne drastično. Prav tako mora biti družbena odgovornost gospodarskih družb zavezujoča. Ne želimo več videti to, kar smo videli v Nigeriji, recimo, ko je prišlo do uničenja okolja strani multinacionalk, ki izkoriščajo vere, kot to vidimo recimo tudi v Nigeriji, recimo Reva tam to izkorišča. Tako da imamo tu obveznost. Ustvariti moramo odgovornost vseh odgovornih, ko gre za vso okoljsko škodo, ko gre za izkoriščanje surovin, podjetja morajo biti odgovorna. To je odgovornost tudi multinacionalk. Prisotne morajo biti pri lokalnem razvoju. In da ne bo tako, kot smo to videli v zadnjih 40 letih, da samo vzamejo vire, onesnažijo okolje, ne plačajo pristobin in potem odidejo iz države. Hvala. Je donne maintenant la parole à Monsieur Goerens. Zdaj pa gospod Goerens. Oui, merci, je voudrais... Ja, hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Svensnu za zelo dobro poročilo. Ustraja na nizu področji, ki nas nenehno zanimajo. Že odkar se ukvarjamo s trgovinskimi zadevami, kaj bi povedal? Mislim, da ne smemo podcenjevati trgovinske sile. Prav tako ne smemo podcenjevati vas vpliv na izboljšanje situacije revnih. Sama trgovina ne rešuje težav, to je sredstvo, ampak to sredstvo mora biti podkrepljeno za spremljevalno politiko. In sicer s tem, da lahko, kolikor se le da, pomagamo prebivalstvu, da izkoristi vse te prednosti. Mislim, da Preveč prepuščamo na ključju neformalno gospodarstvo v afriških državah. Neformalno gospodarstvo pomeni vse storitve ali prvo prodajo, preden pride do vstopa v gospodarstvo, ki je formalno. Neformalno gospodarstvo mora iti preko posredništva. Tu imamo lahko dobre izkušnje, lahko imamo takšne ekonomije, lahko ustvarimo okoliščine, ki bi pokrile vse te potrebe. To neformalno gospodarstvo je tudi ogroženo zaradi mednarodne trgovine. Tu gre recimo za produkte, ki se neformalno prodajajo, zlasti v državah, ki so zelo prisotne v Afriki recimo Indija, Kitajska, vsi, ki ste že obiskali afriške države, verjetno veste, da vidimo na kilometre in kilometre teh produktov neformalnega gospodarstva. To se prodaja ljudem, mimoidočim, potem vidimo, da imamo produkte, ki se neformalno prodajajo in to niso afriški produkti, ampak tuji produkti. To ni povezano z gospodarskim dumpingom, ampak monetarnim dumpingom in to ne moremo nesti na sodišče v Ženevo, ampak eh, ko gre za monetarni dumping, je to kronično podcenjeno. Tu imamo lahko valute, ki so podcenjene leta in leta. Ne vem, kako bi lahko reševali to težavo. Imeli smo vrh med EU in Kitajsko, to v Bruslju. Mislim, da je razprava trajala tri minute. Po predstavitvi te težave odgovornih v EU smo slišali odgo odgovor, ampak tako odločen odgovor je bil to strani Kitajcev, da ni bilo nadaljne razprave. Ta težava naj ne bi obstajala, so rekli. Tako da mislim, da moramo razmisliti o najboljši obliki zaščite afriških držav poznamo težave in razviti moramo strategijo, da bi prišli do tega. Seveda to ne bo zelo lahko. Tako mislim, da je ta vidik zame zelo pomemben na tem področju. In še drugo, kar bi rad omenil, mislim, da obstaja tendenca, ki je predvsej pozitivna v Afriki. Tu imamo srednjo rast, ta poprečna rast naša 5 odstotkov. Potem imamo tudi realno rast, povezano z rodnostjo. Afrika je na makroekonomski ravni vedno bolje prenašala krizo kot drugi. Recimo, to lahko primerjamo v določeni meri. Ko gre za krizo, tu obstaja potencial. Kajti afriški dolg je skoraj da izključno povezan z afriškim gospodarstvom. Tako da tu vidimo zelo pomemben razvoj dogodkov in to moramo spodbuditi. Prav tako se moramo vprašati, zakaj je del afriške trgovine v svetu tako šibek. Ko pa se gospodarstvo hitro razvija, više in hitreje kot drugi, Tako da mislim, da tu obstaja potencial, ki bo počasi izkoriščen. Torej, to je trgovina znotraj afriških regij. To je velik potencial in obžalujem, da z gospodarskim partnerskim sporozumom ne moramo iti tako hitro naprej, kot bi lahko in občutek imam, da je to zato, ker eh, mehanizmi niso zgrajeni dovolj hitro. Že nekaj let se ukvarjamo s temi mehanizmi in eh, vse smo dali na pleča komisarja za trgovino, posem smo pozabili na komisarja za razvoj, ko pa vsi vedo, da morajo biti ti sporazumi povezani vsemi dimenzijami, sicer ne bomo prišli do cilja in še čisto nekaj na koncu, to je povezano zaščito šipkega in občutljivega trga. Mislim, da nam je v interesu, da črpamo navdih iz tega, kar je storil Bill Clinton. To je bila mea culpa. Bill Clinton je v senatu omenjal upad kmetijstva na Haitiju in rekel je, da je odgovoren, da prevzema svojo odgovornost. Zakaj bi odgovoren? Ker je prispeval k temu, da je uničil kmetijstvo na Haitiju, predvsem zato, ker to ni bilo dovolj zaščiteno. In to je kljub samo politična težava, ko imamo tiste, ki niso povezani s tem, ampak imajo sredstva, da lahko subvencionirajo potrebe drugih in lahko bi razvili njihovo politiko. Mogoče nekateri potrebujejo malo zaščite in če jim ne damo te zaščite, potem je to neuspeh. Mi smo tu zato, da bi pretrgali ta začarani krok mislim, da imamo lahko obravnavo, mislim, da bi lahko videli, če so tudi eh, evropejci pripravljeni priznati, to je meja kulpa, moja krivda. Hvala, sedaj pa gospa Sargentini. Nekoliko zamujamo. Tri minute za vsakega govorca, gospa. Thank you, chair. I get... Hvala, gospa predsednica. Razumem. Vedno rada pričnem takšne razprave o trgovini in razvoju s tem, da poudarim pomen Lizbonske pogodbe o delovanju in eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Imamo člen 208, ki pravi, da tuje dejavnosti ne bi smeli ogroziti naših eh, razvojnih ciljev, kar je odprava revščine pogosto, ko govorimo o trgovini, pozabljamo na usklajenost z razvojem. Trgovina je bistven, bistveni del našega delovanja za odpravljanje revščine. Ljudje pogosto rečejo, da trgovina ne spada pod zunanje zadeve. Ampak to seveda ni res. Gospodu Svensonu želim čestitati za dobro pripravljeno poročilo, ki kaže, kje lahko napredujemo in kje obstajajo vrzeli. Sama sem najbolj presenečena, da je ta parlament lani govoril o celotni trgovinski politiki gospoda Degufta, sedaj pa se pogovarjamo ponovno o posameznih področji, o posameznih področjih trgovine. Ne vem, zakaj ni potrebe po takšni razpravi. Tudi sama sebi bi čestitela. Sporazumi o enakovrednem partnerstvu z vzhodno Afriko ne bi smeli biti eh, predmet razprave v našem eh, parlamentu, v našem odboru. ti sporazumi naj ne bi bili dobri za razvoj teh štirih vzhodnoafriških držav. Komisija pravi, da trgovinske ovire niso obstajale za najmanj razvite države, ki so trgovali s rovinami. Morda imate prav, ampak veliko držav v razvoju, ne samo tistih najmanj razvitih, še vedno trguje s rovinami in nima spodbud za procesiranje teh surovin za industrijo na osnovi teh surovin, nimajo ustreznih pobud za to, da bi začeli predelovati te surovine, da bi ustvarjali nove delovne mesta in ustvarjali s tem tudi več dohodkov. Vedno je bolje namreč predelovati surovine, izvažati izdelke, kot pa izvažati surovine same. Biogoriva so sama po sebi surovina, proizvodnja biogoriv iz rastlin ponavadi ne poteka v državah v razvoju. Naliti si moramo čistega vina. Da, gospa predsednica, vidim vas, dva komentarja še in zaključila bom. Biti moramo pošteni sami do sebe. Če ohranimo 5 odstotkov biogoriv v vsakem tanku, v vsakem vozilu tukaj v Evropi, potem smo mi tisti, ki prevzemajo zemljo. Da, gospa predsednica, slišim vas. Dva komentarja še. En komentar. 48 sekund ste že prešli svoj čas za govor, gospa, pravi gospa predsednica. Naj vas opomnim, gospod predsednik, da, da sem sama poročevalka v senci za zelene. Neuser, gospod Neuser, tri minute. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsednica. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu gospodu Svensonu. Mislim, da so besede gospoda Mičla, Görensa in gospesa Argentini bili zelo potrebni. Hvaležen sem za to, kar je povedala komisija oziroma za pojasnila eh, komisije, pa tudi za stališče Konkorda. Od komisije in od Konkorda eh, sem se nadejal bolj jasnih navodil, kajti veliko, kar sta povedala, je ostalo preveč v zrakom. Mislim, da se moramo pogovarjati veliko bolj konkretno, kajti tukaj obstaja, to, na, to je namreč zelo pomembna točka naše uh, razvojne politike. Gospod Goebbels je rekel, da se ne smemo osredotočiti le na komisarja za trgovino, temveč tudi na tistega, ki je pristojen za razvoj, torej na gospoda komisarja Pibalksa. Mislim, da je to nujno potrebno. Na stop našega komisarja sem spremljal na uh, sestanku AKP v Horstensu in to vsekakor ni bil način, kako naj bi delovali in kako naj bi bili enakopravni do naših partnerjev. In govorimo o partnerskih sporazumih. Evropejci tukaj želimo neko skladno razvojno politiko in potem pričakujemo, da bomo tudi govorili na enaki ravni. Torej, na tak način z partnerji ne moremo ravnati. Kar pa zadeva vsebino, mislim, da moramo tukaj eh, rešiti velik izziv. Kajti okrepitev trgovinskih zmogljivosti je pomembna, ampak pogledati si moramo tudi, kakšna je kakovost teh eh, trgovinskih zmogljivosti. Odločilna ni le količina, temveč so pomembne tudi kriteriji, s katerimi bomo lahko ugotovili, ali s trgovinskim sporazumom znižujemo revščino. In tukaj nimamo neke merilne lestvice, uh, s katero bi lahko to dejansko ugotovili. Še določene stvari bi izpostavil v tem uh, maj, kratkem času. Vloga žensk, mikrofinanciranja, te, te uh, teme so omenjene, vendar morda premalo. Premalo se govori tudi o problemu evropskih partnerskih sporazumov in tudi o problemu splošnega sistema preferencialov. Uh, mislim, da bi morali to poročilo v teh pogledih še nekoliko dopolniti. Ostale točke pa mislim, da sedaj ne moremo menjati glede na to, da mi zmanjkuje časa. Le še ena stvar, ki mi se zdi pomembna. Komisija je govorila o tem, da so davčni, o, o, davčne oaze nekaj, o čemer so se že aktivno spoprijeli v preteklosti. Rad bi vedel, kje je ta boj bil uh, uspešen in kako bi lahko tukaj ta boj eh, v prihodnosti še okrepili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo gospodu Svensnu, ki bo zaključil razpravo. Bodite, prosim, kratki, gospod Svensson, nekaj minut. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za vse modre prispevke in komentarje, ki sem jih slišal. Naj vas spomnim, da bo odbor INTA prispeval tudi svojo besedo. In številne komentarje, ki smo jih slišali, bomo verjetno vključili v ta drugi del. No, seveda smo lahko zadovoljni s tem, kar smo že dosegli. Ampak mislim, da ni napačno, če ponavljamo tiste točke, ki so pravilne. Naprimer, da moramo biti do vseh partnerskih držav eh, enaki, kritizirati moramo davčne oaze in kljub temu, da proces Kimberley ne igra tako pomembne vloge v mednarodni trgovini, je še vedno pomemben za področje človekovih pravic. Ekstrahivne industrije so še vedno zelo pomemben sektor Vse to, kar smo slišali, je zelo pomembno. Veliko komentarjev, ki smo jih slišali, pa je že vključenih v poročilu. Zavedamo se, da trgovina ne sme biti osredotočena zgolj na tiste najrevnejše države. Tega se zavedamo. Upoštevati je potrebno tudi druge vidike vem, da časa ni veliko, tako da bo moral biti kratek in jedrna. Pomoč za trgovino je pomembna tudi za Kitajsko. Pogosto Kitajska uporablja ta sredstva za podporo lasnih naložb, ne pa za razvojno pomoč. To je res. To bom upošteval. Še enkrat bi se rad vsem zahvalil za modre komentarje. Nous allons maintenant... Hvala, gospod Svensson. Sedaj pa 15. točka na dnevnem redu. Priprava večletnega finančnega okvira v zvezi s financiranjem sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlje. Kot veste, tu ni proračuna. Zato je bil Evropski parlament odaljen od pogajen. Upam, da se bo to spremenilo do leta 2020 in zato smo se stavili poročilo na lasno pobudo, poročevalec glede 11. IRS-ja je gospod Tirolja. Brez nadaljnega predajam besedo gospodu Tiroljanu, ki bo pojasnil vse. Merci, euh, madame la... Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Tri mesece potem, ko smo sprijeli stališče o pogajanjih glede pomoči, smo se morali osredotočiti na ERAS, Evropski razvojni sklad, ki je ključen v zunanji razvojni pomoči EU. Žal se danes ne moremo pogajati o ničemer, kajti ta instrument je, kot veste, pravkar ste rekli, še vedno izven proračuna Evropske unije. Na to se bom vrnil pozneje. Ampak vseeno upam, da bomo skupaj lahko oblikovali ambiciozno besedilo, da bomo lahko združili največjo možno večino, tako da bodo naš glas slišali na svetu komisiji. Prva sprava o tem prihaja v pravem času, kajti potekajo pogajanja o večletnem finančnem okviru. Mi ne bi imeli dostop do tega, ampak to še vedno ni tako. Stvari se bodo vse napojasnile glede 11. E RSA-ja in kaj lahko rečemo, to, da je predlog predsednika Van Rompuja res zelo slab. Za 11 odstotkov naj bi znižali ovojnico, ki jo je predlagala komisija in če podrobni analiziramo sedanji predlog, ki je v pogajanju, lahko vidimo, da kar zadeva politiko razvoja, to najbolj prizadet sektor proračunu. To je grenek pri okus, pri tej ugotovitvi, to nikoli ni bilo učinkovito in ko gre za najrevnejše, bi jih morali podpreti, kajti tudi veliko je takšnih evropskih državljanov naj zaključim s kontekstom prihodnjega ERS-ja. Najprej moramo počakati na to, da vidimo, kaj bo zadnjim sporozum iz Kotonuja. Ta je prišel v trenutku, ko poglabljamo razvojno politiko Evropske unije. 11. ERS naj bi imeli takrat, ko bi leta 2015 preučili razvojne cilje. Pa kljub tem ugotovitvam moram omeniti vse pripombe iz mojega delovnega dokumenta. Stavil bi se pri nekaterih točkah, ki se mi zdijo ključne v naši razpravi. Najprej prvo, proračun v sklopu ERS-ja. Tu gre za zunanjo razvojno pomoč Evropske unije. Če bo postalo nujno potrebno, da se to vključi v Evropski proračun po letu 2020, potem mislim, da bi sedani varčevalni ukrepi morali biti predvsej modri, zato da bi ohranili ta instrument v vsakem večletnem finančnem okviru. Potem drugo, druge za različne ciljne točke diferencijacije. Priznam, da na začetku nisem bil zelo optimističen glede tega vprašanja, ampak vseeno mi je komisar Pibalks nedavno potrdil, da kar zadeva OCD, da Potrditev tega načela ne pomeni, da bomo ukinili nacionalne ovojnice za AKP, ampak eh, bo to še vedno ostalo enako ali pa bo celo povečano. Veseli me, da lahko še vedno pomagamo s to pomočjo, da je to dodana vrednost v teh državah. Prav tako lahko pomagamo z reformo in s to, da bomo zmanjšali neenakost. Tu gre tudi za davčne vidike in gre tudi za socialno varnost, recimo za takšne ukrepe. Zato so nacionalne vojnice ključnega pomena, po mojem mnenju. Ne glede na njihov obseg, kar zadeva podporo zasebnega sektorja, kar zadeva uporabo programov za spremembo razvoja, lahko rečem, da smo pravili dobro delo. Gospod Genens je sestavil poročilo in tu imamo porabo tega novega mehanizma. To bi Prvi cilj mora biti ta, da bi slišali državljane iz revnih držav. Kar zadeva večino zasebnega sektorja, to pomeni, da morajo biti prioritete sredotočene na lokalni zasebni sektor. Tu gre za uporabo mehanizmov pravidnega mešanja. Pred kratkim smo to videli, zato prosimo komisijo naj brez nadaljnega oblikuje oceno učinka, neodvisno od te analize, tako da bomo videli, kakšni so učinki tega mehanizma za zmanjšanje revščine kakšno je okolje in kakšno je zadrževanje te države. Na koncu mislim, da je tematska koncentracija komisije dobra, gre v pravo smer, ampak kljub temu, kar zadeva partnerski okvir z državami AKP, bi lahko videli to izbiro kot odraz prioritet v Evropski uniji. Ko smo sestavljali strateški dokument za države, je bil pravi čas za to, da bi postavili v spredje politični lok z našimi AKP partnerji zato ker morajo biti njihove prioritete upoštevane. Ta tematska koncentracija ne sme povzročiti, da bomo pozabili vire v izhodišnem socialnem sektorju. Tu nismo imeli dovolj virov pri umestnem pregledu sedanjega desetega ERS-ja. Ti sektori so ključnega pomena pri realizaciji razvojnih ciljev tisočletja, zato moramo spomniti komisijo, Na države AKP-ja svet mora tudi razmisliti o 20 odstotkih prihodnjega IRS-ja, e tako da bi imeli isto kot pri ICD. Naj na koncu spomnim na podporo razvoju držav OČD, čezmorskih držav in ozemlj. Tudi tu je treba upoštevati programe in v teh programih moramo imeti vse odločitve, ki se naše države Oče, da. Julija je komisija to predstavila. Tu gre za pravo opredelitev ciljev v Evropski uniji. To je postalo ključnega pomena za ozemlje in tu gre za enako obravnavo kot države AKP-ja, ampak vse je postalo zastarelo boju proti neenakosti. Moramo sedaj zgraditi partnerstvo. Tu moramo spodbujati trajnostni razvoj teh ozemelj, izhajati moramo iz konkurenčnosti, iz odpornosti, upoštevati moramo podnebne spremembe in regionalne odnose. Dragi kolegi, sedaj pa bom poslušal vaše komentarje, sedaj bom tesno soloval vsako politično skupino, seveda ne bom pozabil tudi na komisijo, s katero sem že bil v plodnih stikih pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod. Grns dve minuti. Kajti čez pet minut bo z nami zunanja ministrica z Cipra. Hvala, gospa predsednica. Veseli me, ko slišim pripombe gospoda Tiroljana. Naj rečem, da ne bom uporabil enakih formulacij, ko gre za vso to terminologijo, kar zadeva financiranje e RS, bom rekel, tu smo čisto pozabili na ljudi. Imeli smo najprej nič cela sedem odstotka razvojne pomoči, zdaj pa tega ni več. Obljubili so nam proračun za e RS, ampak države članice se obnašajo, kot da bi že imeli proračun za njih, ne pa za nas. Kajti države že menijo, da je v sklopu ICI-ja vsega dovolj, kar pa zadeva e RS, pa ne države bodo sedaj spremenile to zavezo. Do leta 2015 naj bi imeli to dotacijo, ampak te zaveze naj bi se spremenile zato, da bi rešili proračunske težave, ki jih že imamo danes. To je nespremljivo. Francošni bi tej transformaciji zavez rekli izdaja evropskega konsenza za razvoj. Ne najdem drugih besed. Šel sem v bor za proračun, da bi ugovarjal takšnemu stanju in še naprej bom spremljal vse, vse te izjave. Potem bomo uložili predlog spremembe za to, da bi vsaj na strani parlamenta to spremenili, kajti tu imamo pričakovanje poslance, ko gre za financiranje IRS e in ko gre za druge razvojne politike. To je povsem nespremljivo. Tu imamo člen, s katerim naj bi morali uskladiti politiko, sedaj pa bomo še enkrat žrtvovali del demokracije, že zdaj je premalo demokracije in še to malo bo izgubljeno. Ne bo več sredstev in še enkrat, kot sem rekel, je to izdaje tega sporozuma, te doktrine, na kateri temelji politika razvoja v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo komisiji za dve minuti. Več vas je, to si lahko porazdelite, prosim. Eh, merci, la Hvala, predsednica. To ni lahka naloga, ki ste mi jo zadali. Skušal bom se predstaviti na hitro nekaj točk. Dali ste mi dve minuti. Najprej hvala poročevalcu, hvala za vso podporo poročilo tu pri predlogu komisije. Rad bi upravičil kolega, ki je zadolžen za čezmorske države. Danes ga ni tu z nami, žal. Šel bom po vrsti, kot je to omenjal poročevalec, omenil bom te pripombe. In sicer proračun najprej. Strinjamo se s stališči poročevalca. Predlagali smo, da bi ohranili 11. ERS v proračunu do leta 2020, v tem obdobju, zato da bi se še naprej pripravljali na oblikovanje proračuna. Med drugim naj bi države članice približali k sprejemu odločitev v tom proračunu. Tu gre tudi za demokratična pooblastila parlamenta pri tem IRS, e ampak prostovoljno naj bi delali. Um, torej, kar zadeva diferencijacijo. Ja, komisar Pibalks je potrdil, da bi naj imeli nacionalne prispevke za vse AKP države, ki bi to želeli imeti. Seveda bomo upoštevali porazdelitev verov na podlagi predvidenih meril, vključno z upravljanjem, hraljivostjo prebivalstva, otoški držav, vse to bomo upoštevali pri porazdelitvi virov v 11. IRS-ju, kot je to predvideno v sporozumu iz Kotonoja. Spomniti moram tudi na to, da tudi če pojem diferencijacije prinaša razlike, to ni nov pojem. Sporozum iz Kotonuja je se opredelil in v okviru IRS-ja e bomo skušali pomagati najbolj revnim, najbolj ranljivim, kot je to predvidno tudi v sporozumu iz Kotonuja. Seveda ne smemo pozabiti na druge. Torej, v obdobju med 2014 in 2020 bodo države AKP še naprej prijemale sredstva iz IRS-ja. E Seveda imamo tu različne regije v tem območju in eh, proračun EU bo temu namenjen. Kar zadeva mešanico posojil in darovanje, to uporabljamo že kar nekaj let, to ni nič novega. To orodje pa želimo nadalje razviti, razširiti ga želimo. Zato, da bi to lahko uporabljali kot nek vzvod za financiranje v prihodnosti. No, prav gotovo so tu predvidene še druge študije, recimo, ko gre za prihodnje razvijanje teh orodij. Kar zadeva tematsko koncentracijo, je to tema. Želite, da se ustavim? Dobro, ustavil se bom tu. Merci. Hvala, žal mi je. Časa je res malo. Gospod Mičel, dve minuti časa imate maksimalno. Hvala, gospa predsednica. Kratek bom, rad bi se zahvalil Čarlsov za njegovo delo na tem področju. Imam vprašanje, glede na to, da je komisija z nami. Koherenca in koordinacija sta dve plati istega kovanca. Eno lahko zagotovimo zgolj z drugim. In vsi prihranki ta večji učinek, ki ga bomo zagotovili, vse to izhaja iz sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. O tem smo v preteklosti že govorili. Komisija lahko predlaga stvari, parlament lahko predlaga stvari, ampak svet ministrov lahko na lasno pest, brez neke odgovornosti nacionalnim parlamentom, ignorira vse naše predloge. Na ta način ne bomo ničesar dosegli. Na drugi strani pa nacionalni parlamenti sodelujejo z Evropskim parlamentom zato, da bi uskladili delo na tem področju. S tem bi povečali tudi učinek. Učinek, ki so zrcali v reševanju teža, eh, življenj, v izboljšavi življenj, a ne bi komisija tudi kaj prispevala k tej izboljšavi življenj? sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Imeli bi lahko redne letne sestanke na to temo. Hvala lepa. Gospod Tirolja, dve minuti za zaključek. Euh, Gospa predsednica, zelo nakratko, kot veste, je to delovni dokument, Tako da sem res prisluhnil različnim pripombam. Seveda je gospod Gorens uporabil precej ostre besede. Videli bomo, kako vključiti vse te pripombe v končni dokument, ki ga bom sestavil. ugotavljam, da kar zadeva nekatere težave, ki sem jih omenjal, zlasti diferencijacijo, da se strinjamo, to je zagotovljeno, so države bodo prijele porazdelitev verov, države bodo dobile pomoč, ne bodo prikrajšane, kot smo dobili zaenkrat občutek, kar zadeva preostalo nimam nekih pripomb, ampak seveda bom še naprej nadaljeval svoje delo. Vse bom upošteval zato, da se bo ta dokument lahko razvijal in da bo globalno odraženo stališče Evropskega parlamenta. Za konec lahko rečem, da bomo nadaljevali naše delo in upam, da bomo januarja lahko predstavili dokument, ki bo bolj razdelen in ta bo tudi dokončen. Hvala. <clears throat> Merci. Hvala lepa. Sedaj pa mi je v veliko zadovoljstvo, da lahko pozdravim naši sredi že drugič, gospa, gospo Erato Kozaku Markulis. To je ciprska ministrica za zunanje zadeve. Cilj vašega današnjega obiska je poročati v imenu gospe Catherine Ashton, ki je predsedujoča za zunanje zadeve. Poročali boste v zadnjem svetu o tem, kar je potekalo 15. oktobra v Luksemburgu, seveda pa je bilo govora o razvoju. Na tem sestanku so ministri obravnavali pripravo obdobja po razvojnih ciljih tisočletja in po obdobju Rio plus 20. Seveda ste se pogovarjali tudi o trajnostnih spremembah družb v tranziciji in o tem, kako Evropska unija vidi odpornost. Brez razprave ste sprejeli tri nize sklepov, zlasti glede zaveze Evrope v odnosu do civilne družbe na področju zunanjih odnosov. Pogovarjali ste se o socialni zaščiti, sodelovanju in razvoju Evropske unije in o financiranju razvoja. Našemu odboru se zdi vsaka izmed teh tem zelo pomembna, kar zadeva okvir polje 2015 in kar zadeva zavezo Evrope v odnosu do lokalnih organov in civilne družbe po drugi strani, naj bi sprejeli naša poročila spomladi leta 2013, kar zadeva odpornost. Seveda nestrpno čakamo na akcijski načrt, ki ga je napovedala komisija. Kar pa zadeva financiranje za razvoj, pa mi dovolite, da izrazim določeno stopnjo eh, skeptičnosti. Čeprav so ministri za razvoj v svojih sklepih potrdili zaveza, ko gre za financiranje, rekli so, da bodo povečali stopnjo javne pomoči za razvoj. Šli naj bi na 0,7 odstotkov BNP-ja leta 2015 pa so proračunske odločitve v zadnjih mesecih v državah članice šle v nasprotno smer. Parlament želi imeti to pomembno razpravo z državami članicami in zato bomo v prihodnosti poslali pismo. Ministr za razvoj pa bomo v teh pismih prosili, da upoštevajo naš odbor vsake države članice. Gospa ministrica, Z veliko zanimanja vas bomo sedaj poslušali. Prosim, da predstavite delo sveta. Sile vaša. Thank you, chair. Hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Veselim me, da sem danes tukaj v vaši sredi v imenu visoke predstavnice podpredsednice Catherine Ashton. Obvestila vas bom o razpravah, o sklepih in o nadaljevanju sveta za zunanje zadeve na temo razvojne, eh, razvojnega sodelovanja. Ta svet je potekal 15. oktobra v Luksemburgu. Vedno je dobro strateško razpravljati v krogu razvojnih ministrov Evropske unije. To priložnost bi rada izkoristila za zahvalo Evropski službi za zunanje delovanje in tudi službam komisije za njihovo odlično sodelovanje pri pripravah na svet za zunanje zadeve, pa tudi za sodelovanje na samem sestanku, na samem zasedanju. Na tem zasedanju oktobra smo imeli priložnost, da ocenimo razvoj in napredek, ki je bil dosežen na nekaterih novejših, ampak vedno pomembnejših točkah ki se nanašajo na politiko EU. Naprimer, tranzicija in pa odpornost. Imeli smo tudi priložnost, da smo razpravljali o nekaterih oziroma o eni izmed eh, najpomembnejših tem danes in to je okvir po letu 2015 gre za temo, ki sega onkraj omejitev razvojne politike in razvojnega sodelovanja. V veliki meri se nanaša na to, kakšno prihodno želimo in za kakšno priložnost bi si morali skupaj prizadevati. Prepričana sem, da tako mi kot tudi vi O tem še nismo rekli zadnje besede. Zelo me zanima, kakšni so vaši pogledi na to zelo pomembno temo. Preden se lotim, preden se je lotila prve točke na njenem redu, je visoka predstavnica in podpredsednica ponovno potrdila, da bodo prihodni sveti za zunanje zadeve posvečeni razvoju pripravljeni kot ločeni poldnevni dogodki. Zato so v preteklosti že prosili predstavniki Evropskega parlamenta in tudi nekateri ministri. Ta zaveza pa je bila dobro sprejeta med vsemi prisotnimi. Naj se sedaj torej lotim prve točke na njenem redu in to so postopki po razvojnih ciljih tisočletja ter priprava na Rio plus 20. Podpredsednica je povdarila, da je k temu delu osebno zavezana. Povdarila je pomen koherentne in celostne politike EU, tako na področju razprave o nadaljevanju strategije po letu 2015 in tudi kar se tiče priprave nadaljnih ukrepov po Riu plus 20. Nadaljevalni ukrepi po Riu plus 20 in ukrepi po letu 2015, glede na dokumente, ki so jih dobile države članice, je podpredsednica povdarila dobro sodelovanje s komisarjema Potočnikom in Pibalksom. Komisarja Pibalksa ki je član panela na visoki ravni Organizacije združenih narodov, povabila, da o tem obvesti države članice septembra. Komisar Pibalks je opredelil naslednje ukrepe in korake po letu 2015. Poročilo panela na visoki ravni, ki ga pričakujemo maja 2013, razprava o generalni skupščini OZN septembra 2013 ter delo panela v povezavi z odprto skupino o trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili predlagani v Riju. Glede vsebine je komisar povdaril osredotočenost na zmanjševanje revščine. Podaril je tudi delo na področju novih razvojnih ciljev tisočletja, ki se osredotočajo na rast, enakost človekove pravice, obenem pa tudi na trajnost, dobro upravljanje z naravnimi viri. V nadaljni razpravi se je oglasilo, oglasila velika večina držav članic. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ki smo jih slišali pri teh predstavitvah. Vseeno pa želim izpostaviti nekatere ključne informacije, ki so se po, pojavile. Ministri so se večinoma strinjali z osrednjimi prednostnimi nalogami v poročilu. Nove razvojne cilje tisočletja je potrebno zgraditi okoli stebrov trajnostnega razvoja, ki so gospodarski, socialni in okoljski. Obenem je potrebno delati za varnost in mir, ter se osredotočiti tudi na zmaševanje revščine. Obenem je potrebno naše delo razširiti tudi na druga področja, ki so bistvenega pomena za trajnostni razvoj in dobrobit ljudi. Drugič. Nekateri ministri so bili bolj naklonjeni preprostemu seznamu takšnih ciljev, nekateri ministri pa so želeli horizontalni pristop, ker bi se osredotočili na teme, kot so energetika, voda, hrana in podobno. Upoštevali bi tudi eh, mir, varnost, demokracijo, migracije, podnebne spremembe, upravljanje in človekove pravice. Tretjič, veliko ministrov je povdarilo potrebo po sodelovanju z organizacijami civilne družbe ter zasebnim sektorjem, ne zgolj na področju financiranja in izvajanja ukrepov. Četrtič, veliko ministrov je povdarilo pomen celostnih skupnih ciljev, ki se nanašajo na vse države, ampak so omenjem prilagojeni v praksi regionalnemu in nacionalnemu kontekstu. Odnos država donatorica, država prejemnica, ki predstavlja bistven del treno, trenutne strategije, bi morali zamenjati z sistemom, ki je globalnejši in bolj uravnotežen. Nov okvir po letu 2015 bi se moral osredotočiti na ranljive države, v katerih vladajo konflikti. Pri tem smo omenili tudi dokument iz Busana 2011 o učinkovitosti pomoči. V sklopu eh, procesa v smeri obdobja po leto 2015 so ministri izpostavili nekatere ključne teme vsi so bili za skupno stališče Evropske unije. Več držav članic je pozvalo k večji vlogi visoke predstavnice in podpredsednice ter Evropske službe za zunanje delovanje. Veliko ministrov je povdarilo tudi potrebo po tem, da se razvijajo ustrezni položaji znotraj Evropske unije, ki bodo sodelovali z glavnimi mednarodnimi partnerji, organizacijami in skupinami držav in se osredotočali na strateške partnerje, tudi na partnerje držav BRIC. Tudi G77 in države podsaharske Afrike. Tukaj se lahko marsičesa naučimo iz Rija. Komisar Pibalks in več ministrov je predlagalo tudi, da vključimo vprašanje okvira po razvojnih ciljih tisočletja in eh, vprašanje ukrepov po Rio plus 20 v novo obdobje za leto 2014. Družbe v tranziciji. Visoka predstavnica in komisarja Pibalk Sterfile so pripravili skupno izjavo. V svojih uvodnih eh, besedah je visoka predstavnica predstavila predlog te skupne izjave v kontekstu dela za celostnejši pristop EU. Zagotoviti smo želeli, da Evropska unija s pomočjo instrumentov, ki jih ima na voljo, v večji meri spodbuja odgovornejšo vlado, politično svobodo, ekonomsko vključenost, več delovnih mest, socialno pravičnost ter enakost za vse v takšnih tranzicijskih družbah. Komisar Pibalks je spomnil, da zmaševanje revščine ostaja bistvenega pomena v procesu tranzicije. Evropska unija bi morala izboljšati način podajanja pomoči, zato da bi zagotovili trajnejše rezultate. Ministri so pozdravili to skupno izjavo, še posebej, kar se tiče osredotočenosti na tranzicijske družbe in na praktične izkušnje. Ponovno ne bom se spuščala v podrobnosti posameznih eh, izjav ministrov, vseeno pa bom povdarila nekatere teme, ki so se pogosteje pojavljale. Prvič, ministri so povdarili, da so izkušnje širitvenega procesa Evropske unije tiste, ki bi jih morali uporabljati za podporo tranzicijskih postopkov v posameznih državah. Kom, Evropski tranzicijski kompendi je bil zelo uporaben vir, ki bi ga morali uporabljati predvsej bolj sistemači, sistematično. Glede na to, da so bili ti tranzicijski procesi zelo različni, je potrebno tudi ukrepe pripraviti na ta način. Biti morajo specifični. Upoštevati je potrebno potrebe in prednostne naloge držav partneric. Slišali smo tudi nekaj predlogov glede izvajanja tako pristopa več za več, kot tudi manj za manj pri tistih državah, kjer ni prišlo do napredka na področju upravljanja. Tretjič, ministri so povdarili pomembno vlogo tehnične pomoči in zviševanja kapacitet v državah partnericah. S pomočjo programov Twinninga in instrumentov kot je TAEX. Takšne instru instrumente bi morali uporabljati širše in učinkovitejše. In še na koncu, večina ministrov je pod, eh, podprla boljšo koordinacijo na ravni EU skupne ocene, skupne misije in skupno programiranje. Podpredsednica je povzela to razpravo in predlaga, da se pripravijo sklepi sveta na osnovi teh razprav. Ti sklepi so sedaj v pripravi. Tretji in končni element na dnevnem redu je bil pristop EU k odpornosti. Pri tem smo se osredotočili na izjavo komisije, ki sta jo pripravila komisarja Pibalks in Georgieva. Visoka predstavnica je predstavila to točko, tako da je začela govoriti in predstavljati vprašanje prehranske krize v Sahelu in dolgoročni problematiki v Afriki. Zato je potrebno vzpostaviti odpornost. Podarila je pomen celostnega pristopa EU, ki bo pripomogel k izboljšanju odpornosti držav in področji, ki so soočeni z konflikti, podnebnimi spremembami in gospodarsko krizo. Evropska unija bi bila bolje pripravljena na odgovor s pomočjo vzpostavitve platforme za zgodnje opozarjanje in deljene informacije. Komisarka Georgijeva je na to spregovorila o stroškovni učinkovitosti izboljšanja odpornosti v državah partnericah. Tri elementi so bili bistvenega pomena. Pričakovanje kriz, drugič ukrepi za izredne situacije in tretjič večje kapacitete pri odgovoru, pri odzivu. Takšen pristop bi lahko privedel k pozitivnim rezultatom. Ministri trenutnega in prihodnih predsedstev so pozdravili to izjavo in podprli pobudo za odpornost. Drugi ministri so povdarili pomen krepitve humanitarne pomoči in sodelovanja z razvojno pomočjo. Teme, ki so povezane s prehransko varnostjo, ocenjevanjem tveganja in intervencijsko politiko, so bile prav tako zelo pomembne. Podpredsednica je na to spregovorila o obisku Somalije, kjer je prav tako potreben celosten pristop EU za povečanje odpornosti, varnosti in politične stabilnosti. Hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom odgovorila na kakršnokoli vprašanje, ki ga imate. Hvala. Minist. Hvala, gospa ministrica. Sedaj pa predajam besedo gospodu Kašmareku. Pani prevodničanca, šanovna pani minister. Gospa predsednica, gospa ministrica, najprej dovolite, da se vam zahvalim za to priložnost, da vas spoznam in eh, hvaležen sem za te zaključke obiskov ob eh, končanju predsedstva. Imam več vprašanj, rad bi se navezal na to, kar je na začetku povedala gospa Žoli, kajti v sklepih vidimo znova potrditev, da ministri pravijo, da, naš, da se bo naš angažma uresničil in s tem se potrjuje tudi izjava 29. junija letošnjega leta. Čutek imam, da se med junijem in oktobrom ni zgodilo veliko, kar bi nas približalo k temu cilju. Sicer me veseli vsebina sklepov, vendar pa me če dalje bolj skrbi, ali bomo te cilje uspeli doseči. Eh, saj je potrjevanje ciljev sicer eh, pomembno, kajti to je politična izjava, ampak še pomembnejše je, da se postavljeni cilji tudi dosežejo. Torej, moje vprašanje je, ali vidite kakšne možnosti, da bi se ti cilji dosegli in kako resnične so to možnosti. Drug komentar. Svet je odločal o sporazumu med uh, eh, zeleno. Rdskimi otoki in Evropsko Evropsko unijo o kratkoročnih vizumih. In po naključju sem obiskal Zelenoordske otoke, ko jih je obiskal tudi predsednik Baroso z namenom podpisa tega sporazuma. Torej, to je bil velik dogodek za to državo in sopadal je s peto obletnico podpisa partnerstva med Evropsko unijo in Zelenoordskimi otoki otoki. Včasih se v Evropski uniji ne zavedamo, kako naši partnerji dojemajo to vrstne podpise sporazumov. Jaz sam sem občutil veliko navdušenja in tudi ogromno spoštovanja, ki ga Evropska unija uživa v teh eh, državah. Tako da bi se vam zahvalil za to odločitev sklepa. Parole. Gospod Perman, prosim. Eh, merci, Hvala, gospa predsednica. Uh, Gospa ministrica, hvala lepa za ta izčrpen prenos in predstavitev sestanka ministrov. Zdi se mi skoraj da malo ironično, da med tem, ko evropske vlade skupaj drsijo v recesijo in da ko obstajajo če dalje večje razlike med našimi državljani, da sočasno ministri za zunanje zadeve razumejo, da se je treba boriti z revščino in da je treba zmanjšati to vrzel revščine eh, med nami in eh, državnimi raz, državami v razvoju in eh, revnimi državami. Torej, vidim, da se tega zavedajo zunaj, ne pa v Evropski uniji. Poleg te pripombe pa se mi ne zdi, da bi imeli veliko težav pri potrjevanju vaših načel. Torej, seveda, človeko pravice uh, ra, um, in trajnostni razvoj so predpogoj za rast in to je pravzaprav tudi vse vključeno v okvir DCI, o katerem se pogovarjamo. Uh, Mislim, da se bo lažje dogovoriti o glavnih točkah, medtem ko bomo verjetno imeli več težav pri potrjevanju podrobnosti, pri odločanju o tem, kateri pridevnik uporabiti in kje postaviti piko ali vejico. Skratka, čeprav se torej strinjamo glede načel, pa obstaja velika težava, ki izhaja z proračuna. Sedaj vidimo, da razprave o večletnem finančnem okviru in o proračunu, da, so, da je ta razprava povezana z razpravo o proračunu za EDF. In vidimo, da se proračun za razvojne politike ne nehoma znižuje, tako za DCI kot za EDF. Torej, oba ta instrumenta lahko postaneta žrtev naših omejitev evropskega proračuna kakšno je vaše mnenje o tem in kaj pravijo vaši ministri na to temo. To je moje edino vprašanje. Hvala lepa. Ja, pa še nekaj bi dodal. Videli ste, da obstaja naklonjenost eh, številnih državah članicam, da bi zmanjšali razvojni proračun. Pri nas na nizozemskem je bil ta proračun znižan za skoraj da 25 odstotkov in uh, mene ta situacija uh, grozi. Hvala, gospod Gorans. Ja, seveda ne bomo šli tem skušnjavam, da spregovorimo o financiranju, tako kot druga dva govorca, bom tudi jaz to storil, ne morem se upriti te skušnjavi. Nekoliko me moti vse to, kaj ti gospa ministrica je tako prijazno prišla sem, da bi obrazložila, kaj se je zgodilo, ampak mislim, da si gospa ne zasluži tega, kar bom rekel, teh eh, očitkov. Vi ste tu na mesto gospe Ashton. To je že nek napredek, glede na to, kar smo imeli pred dvemi leti, kaj te tisti, ki so bili tu na mesto vas, niso imeli pooblastil, da bi sploh bili tu. Ampak Najprej naj rečem, da se strinjam z nekaterimi stvarmi, recimo s temi obvezami po letu 2015, to je res, to gre za odgovornost, to gre za diferencijacijo, vse to je povezano z dogovorom v Evropskem parlamentu, v večini. Ne njihno. Se moramo zavedati dejstva, da moramo izboljšati učinkovitost politik razvojem pomoči, ampak ko berem sklepe, 15. oktobra. Ugotavljam v šesti točki, da gre za formulacijo, ki je povezana s financiranjem razvojne politike. Dvakrat sem moral to prebrati. Svet, zaskrbljeno ugotavlja, da je raven pomoči za razvoj manjša ampak kljub temu bomo še vedno ostali prvi akteri javne pomoči na svetu, to ni narobe, to drži. Potem pa tu besedilu omenjamo Evropski svet, svet vodi držav in vlad, ki, 29, ki je 29. junija potrdil, da je to še vedno povezano z obljubo, da bi imeli nič cela 7 odstotka pomoči, leta 2015. Pravzaprav pa se dogaja ravno nasprotno. Nekatere države, mislim, da so vodje držav in vlad pred nekaj dnevi to potrdili, mislim, da to vedo. Ti so po 29. juniju zmanjšali izdatke na nacionalni ravni. Tako je bilo v nekaterih državah. Prav tako so se zmanjšali prispevki v ERS, prav tako pa smo sprejeli znižanje DCI-ja. Torej, povsod prihaja do znižanja, istočasno pa pravimo, da bomo še naprej večali pomoč za razvoj, da bi prišli do ravni, kjer bi morali biti leta 2015. Torej, še enkrat bom ponovil to, kar sem rekel prej. Tu se požvižgamo za ljudi, kaj ti pravimo, da bomo povečali izdatke, ko gre za razvojno pomoč, istočasno pa to zmanjšujemo. Lahko bi uporabili še bolj sofisticirano formulacijo, ampak ne moremo zamaskirati realnosti, ki obstaja. Tu gre za korak nazaj. To je nespremljivo za Evropski parlament. In rad bi vedel, kaj o tem meni Lady Ashton. Mislim, da bo prisotna tudi na sestanku vodje države in vlad, vedno je tam. Kaj bo ona storila, da bo poprašala o tem vodi državi in vlad, kaj ti tu ne izpolnjujejo svojih obljub? iz junija 2012. Tudi to je usklajenost, usklajenost politik, ko gre za obljube, ki smo jih videli v preteklosti. Tu gre za izjavo, gre za usklajenost, glede na cilje in sprejete obveznosti. Mislim, da moramo tu stvari okrepiti. Prepričan sem, da bo Lady Ashton to storila. In zato, da bi okrepila svoja pooblastila, bi bilo dobro, če bi podpisala Evropski konsenz o razvoju. K temu podpisu smo jo povabili v okviru projekta Agenda za razvoj, zato da bi pokazala, da to podpira in da smo mi tudi tisti, ki podpiramo njo glede na vse zaveze, ki jih imamo tu. Upam, da bo Evropski parlament v prihodnih dneh in tednih to storil, da ne bo nikakor popustil, kajti tu imamo argumente. Tu imamo šesti točki ministerske izjave. Tu gre za zaveze vodi državne vlade. Ne želimo nič več, nič manj. Želimo le upoštevati to, kar je bilo že izraženo 29. junija v Luksemburgu. Kako je potem lahko bilo to spremenjeno nekaj tednov pozneje? Torej, gre za izdajo. In zopet se vračam na ta izraz. Potrebujemo pravo pot vrlin. Hvala lepa. Sedaj pa, gospa ministrica, prosim, da se odzovete na vprašanje teh poslancev. Uh, Dovolite, da najprej začnem z pogajanji o večletnem finančnem okviru. Seveda vsi vemo, da Evropski svet, ki je bil sklican pred nekaj tedni, ni bil sklepčen. Tudi nek drug, torej v začetku let, naslednjega leta januarja bo sklican nov Evropski svet, sklical ga bo predsednik Evropskega sveta gospod Van Rompuy. Namen tega je, da bi bil dosežen dogovor glede svežnja o večletnem finančnem okviru. Seveda ob. Uh, ekonomski krizi vemo, da vsi v Evropski uniji uh, pač zategujemo pasove in sedaj je treba zaradi tega sklepati določene kompromise. In treba je tudi upoštevati kompromise. Torej, na kocki je več interesov. In o tem se morajo države članice temeljito pogovoriti. Evropska unija ima ustrezna sredstva in zmožnosti, da izpelje zelo pomembne projekte, ki so vključeni v njen proračun in ti seveda vključujejo tudi projekte razvojnega sodelovanja. Lahko vam zgolj zagotovim, da je vprašanje razvojnega sodelovanja zelo visoko na dnevnem redu ob teh pogajanjih. Ta pogajanja potekajo v okviru triloga in Evropski parlament je del teh razprav in pogovorov. Ne morem seveda vedeti, kakšen bo rezultat teh pogovorov januarja, kljub temu pa. Raz, lahko trdim, da je razvojno sodelovanje ena od najpomembnejših tem pri sprejemanju proračuna. Kar zadeva cilje razvojne pomoči in financiranje za razvoj. Evropska unija se je zavezala k nič cela pet odstotni tarči do leta 2015. Ur, skupna uradna razvojna pomoč se je zmanjšala z 53,5 milijard evrov leta 2010 na 53,1 milijardo evrov leta 2011. To pomeni, da je skupna raven od A na nič cela 42 odstotkov BNP, kar je manj kot leta 2000. Des, leta 2010, ko je ODA zni, znašala ni cela 44 bruto nacionalnega proizvoda. Kljub uh, trenutni krizi na vseh področjih je Evropska unija ohranila položaj največje globalne donatorice uradne razvojne pomoči. In z 96 milijardami uh, uradne razvojne pomoči predstavlja polovico vse pomoči razvoj, državam v razvoju. Naj vam dam še nekaj primerov, posameznih primerov držav članic. Le štiri države članice dosegajo svoje cilje. Pet držav članic je takih, kjer je uradna oda pomoč nad uh, pomočjo, torej leta 2011 nad pomočjo leta 2010. To pomeni, da kar 18 držav članic ne izpolnjuje svojih zavez. Torej, glede na to, kar slišimo iz uh, sveta, je to nekaj, kar kaže na dejstvo, da moramo tukaj iskati zelo občutljivo ravnovesje. Politične zaveze so seveda pomembne, vendar pa se države članice tega tudi zavedajo. Izpolnjevanje naših zavez pa bo odvisno tudi od rezultata pogajanj o večletnem finančnem okviru. Gospodarska kriza, ekonomska kriza vsekakor pušča posledice, vendar pa to le pomeni še več potreb po učinkovitejši pomoči in doseganju več vrednosti za razpoložljiva sredstva. In to je tisto, kar vsi skupaj skušamo doseči, torej komisija, svet in tudi Evropski parlament. Hvala, sedaj pa gremo na drugi krok vprašanj. Gospod Kašman, prosim. Merci, pa... Hvala, gospa predsednica. In hvala tudi vam, gospa ministrica, za to poročilo. Če dovolite, bi se zelo hitro odzval. V celoti se strinjam s besedami gospoda Görensa in on vsekakor ni nek pasiven uh, akter, ki bi stal zunaj vsega dogajanja, kajti bil je zelo močno upleten v vse dogajanje in v borbo uh, za to pomoč. Vsekakor ne moramo izpodbijati tega, kar sem povedati, vendar pa so mnenja deljena. Nekateri izmed nas verjamemo, da Rio plus 20 ni bil takšen uspeh, kot so ga skušali prikazati drugi. Še zlasti, če to primerjate oziroma če upoštevate z vidika pravic žensk bi rekli, da je bil uspeh zmanjšan oziroma da so se pravice zmanjšale. In tudi analiza 2015. Ali bi lahko ta stavek spremenili tako, da se ne bi vedno končal z in človekove pravice, da začnemo s človekovimi pravicami, kajti po mojem mnenju so človekove pravice predpogoj za doseganje trajnostnega razvoja. In to pomeni, da je treba ohraniti položaj vsakega posameznika. Potem tukaj so neenakosti z vidika prihodkov. Zelo jasno je, da obstaja ogromno revnih ljudi, ki živijo v državah s srednjim prihodkom in tega se moramo bolj lotiti. Bolj se moramo lotiti tudi neenakosti med državami in oblikovati moramo tudi merila in indikatorje za to, da bo tukaj uspeh bolj deljen pomen človekove pravice za uspeh Rija po letu 2015 je po mojem mnenju še pomembnejši. Imamo pregled uh, po, sporazuma iz Kotonuja, ki zmanjšuje pomen vključujoče nediskriminatorne klauzule. AKP sicer vključuje to klauzulo, druge države pa ne. Torej, eh, to, da se ne diskriminira na podlagi um, spolne usmerjenosti. Če si pogledate, kaj se dogaja v Ugandi in Alžiriji in drugot, je to zelo zaskrbljujoče. Potrebujemo tudi dialog vzajemne uh, zaskrbljenosti. Če pa potem druga stran pride do nas, da to pravzaprav jih sploh ne briga. To pomeni torej, da ni nekega vzajemnega interesa in to pomeni, da tudi ni potrebe po dialogu. Torej, rad bi slišal, kako se tukaj odvijajo stvari z drugimi državami, ki sodijo pod sporazum iz Kotonuja. In diskriminacija seveda vključuje različne razloge, ne le spolno usmerjenost, od etnične pripadnosti do bolezni, spola, identitete in tako naprej. Uh, Tukaj v naši dvorani imamo kolege iz Afrike, ki so se ta teden udeležili konference o ovirah, ki preprečujejo invalidnim osebam, da bi sodelovali v političnem procesu. To je zelo resničen in pomemben problem, če želimo dejansko doseči vodstvo in tudi lasništvo v državah razvoju pri teh pomembnih temah. Torej, tem sem hotel izražiti, izraziti svojo zaskrbljenost. Seveda bomo zelo tesno sodelovali z baronico Eštenovo, kot tudi z drugimi predstavniki komisije. Ampak dovolite, da rečem le to. Ko si pogledamo obdobje za pol leta 2015, si moramo biti povsem na jasnem, zakaj nismo dosegli ciljev eh, tisočletnega razvoja. Razlog so sredstva. Države članice, takrat, ko so pogoji krasni, pravijo, jo, seveda bom namenil 7 odstotkov ali pa 5,6 odstotkov bruto nacionalnega eh, iz, eh, proizvoda. Potem pa, ko stvari postanejo težavne, še tega ne storijo ali te države ne razumejo, da so se zavezale ka ne neki vsoti, temveč k odstotku. In če tega baronica ne bo razumela, potem moram vedeti, zakaj. Kajti brez financiranja ne moremo se nadejati dolgoročnega trajnostnega razvoja. Naslov 4. Že dovolj težko oziroma slabo je bilo, da je bil, predla, da je bil predlagan res višini desetih odstotkov. Potem pa smo videli, da je gospod Van Rompuy ta odstotek zvišal celo na enajst odstotkov. To je povsem nespremljivo. Razen, če, če se od nas ne pričakuje nič drugega, kot da le besedičimo in obljub ne izpolnimo. Hvala, gospod Mičel ima besedo. Um, um, Gospa predsednica, rad bi se zahvalil zunanje ministrici za njeno predstavitev danes dopovdne. Rad bi se navezal na njene zadnje besede. Res je, da 96 milijard evrov namenjamo eh, državam v razvoju, vendar pa pred, pričakujem, da za ta denar dos, iztržimo le 80 milijard vrednosti. Če bi bilo naše delovanje bolj usklajeno, bi In tudi komisija sama pravi, da bi lahko verjetno prihranili s tem 6 milijard evrov letno. To pomeni, da bi lahko. Se to potem še multiplicira, če vzajemo še druge akterje upoštev. Če si pogledamo Filipine,

preventivo resnično veliko dosegli, ne pa da smo sedaj soočeni z razmerami, ko so celotne skupnosti uničene. Če bi morda le dvignili šole ali pa bolnišnice na nekoliko višjo raven ali pa če bi ljudi učili plavati, bi to lahko priprečili. Kako bomo danes v teh finančnih razmerah dosegli več vrednosti za sredstva, ki jih namenjamo? Mislim, da tega sedaj ne dosegamo, zato pa so pomankljiva uh, usklajenost in pomankljive priprave. Bolje bi bilo, če bi zmanjševali oziroma nalagali v preprečevanje katastrof, kot pa da se uh, vlaga v reševanje in odpravljanje katastrof. In upam, da boste to sporočilo prenesli tudi visoki predstavnici, torej baronici Ashton. Ta vidik koristi, vrednosti za denar, če že imamo le malo sredstev, potem je treba vsaj zagotoviti, da so ta uh, učinkovito uporabljena. Tukaj potrebujemo več usklajevanja, tudi več povezav z Evropskim parlamentom, z nacionalnimi parlamenti in tudi vaša ustanova mora prevzeti odgovornost za svoje delo. Tukaj potrebujemo več skladnosti, Eh, usklajevanja in več preventive. In gospod ministrico prosim, da to sporočilo resnično prenese na svet, da ustraje na tem in da to sporočilo preda tudi gospe Ashton. Hvala. Merci, Hvala, gospod Mojzer. Hvala, gospa predsednica. Gospa ministrica, najprej bi se vam lepo zahvalil, kaj ti V kratkem času ste nas prišli dvakrat pozdraviti, namreč sodelovali ste tudi na zasedanju EU-AKP v Surinamu. Mislim, da je bil to pomemben signal zlasti vizavi naših partneric iz držav AKP. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da je svet ta dogodek eh, pozorno spremljal in tudi dal določene signale. Kar zadeva nič cela sedem odstotkov, mislim, da sta gospod Cashman in eh, Grens povedala dovolj tudi rad, sami se rad navezal na eh, tisočletne cilje po leto 2015. Kako naj bi stvari tekle eh, po leto 2015? Mislim, da bi pri teh pogajanjih morali jasno povedati, da bomo dosegli več skupno evropsko držo. Naš gospod Pibalks je izvrsten pogajalski partner, ima tudi določen ugled pri Združenih narodih in mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropski svet pri tem vprašanju ne govoril uh, z 27 glasovi, temveč da bi stopil na isto stran kot naš komisar, kajti le tako bomo lahko govorili v en glas, ko gre, za na, ko gre za našo razvojno politiko. Mislim, da bi bil to dober znak te dni, ko se sedaj nadejamo pogajanj za eh, to, kar se bo dogajalo in kaj bomo želeli doseči po letu 2015. Jaz, ki se održujem konference z AKP, moram vprašati še po izboljšanih po odnosih s Kubo. To je bila pomembna tema v Surinamo in rad bi slišal vašo oceno, kako vi menite, da bi Evropska unija lahko izboljšala svoje uh, odnose s Kubo, ki je sicer članica AKP, sicer pa ni vabljena na skupno parlamentarno skupščino EU-AKP. Torej, kako vidite te možnosti in kako menite, da bi lahko podprli te uh, procese? Sedaj pa še zadnji govorec, ki bo zastavil vprašanje gospod Gorens. Hvala predsednica. Vrnil bi se na odgovor gospe ministrice. Sem dolžnim spoštovanjem. Ne zamirim vaši državi, gospa ministrica. Vem, da greste skozi težave, to je jasno. Ampak vaš odgovor je za me vseeno problematičen. Omenjali ste večletni finančni okvir. V okviru tega večletnega finančnega okvira RS-a ni. Tega sklada ni v večletnem finančnem okviru, ker je to ločen proračun. To je proračun, ki je podeljen strani komisije. Pravite pa, da je to del proračuna. E RS. Pravite, da je to svežen v sklopu proračuna. V sklopu trialoga ne moramo nič reči glede tega, kajti nimamo komentarja o e RS-u v parlamentu seveda lahko dvignemo naš glas in rečemo, da je to nespremljivo, da je to nasprotju s prijetimi obveznostmi, ampak kar zadeva naša proračunska pooblastila, nimamo pooblastil za to. Vstrajam na tem. Rekli ste, da je enajst držav ni izpolnilo obljube. Torej, šestnajst držav je lahko izpolnilo te obljube. Med temi šestnajstimi so nekatere države zelo zadržane tiste, ki pa zavračajo povečanje prispevkov za RS, so države, ki pravijo, da so neto plačnice. Torej, če plačamo nekaj več za Evropsko unijo, smo izgubljeni, pravijo. Ne, prav nasprotno je, to je nespremljivo. Mislim, da se moramo vrniti na evropski razvojni konsens. Ustrajam pri tem, če bomo kaj zmanjšali, če bo to v nasprotju z obljubami, moramo imeti tu evropski konsens o razvoju, to je okvir in te zahteve so podprli vsi institucionalni stebri Evropske unije. Če to ne bo urejeno, bom ustrajal pri moji hipotezi, sedaj bomo izdali vse v najbolj nespremljivi obliki, tu ne bomo upoštevali evropskega konsenza v razvoju. Na koncu še nekaj. Nekatere države so zadržane. Med temi zadržanimi državami obstajajo države, ki niso nič dale, ko je bila gospodarska konjunktura dobra. Te države ne dajo nič, sedaj, ko je gospodarska konjunktura slaba. Te države nič ne dajajo, te države samo nočejo upoštevati svojih obveznosti. To je politično vprašanje in mislim, da moramo pritisniti na njih in zato upam, da bo Lady Ashton kaj rekla, da bo prenesla sporočila iz parlamenta, ker tu imamo njena ušesa v tem odboru. Kajti tu smo sedaj v hudi krizi ko gre za politične zaveze Evropske unije in ko gre za razvojno politiko. Hvala lepa. Gospa ministrica, prosim, lahko sklenete to razpravo. You, Hvala lepa, gospa predsednica in tudi vsi poslanci in poslanke, ki ste mi zastavili vprašanja. Skušala bom povzeti, kolikor le lahko namreč. Omenili ste zelo pomembna vprašanja, hkrati pa ste podali zelo pomembne komentarje. Kar zadeva človekove pravice. Seveda, človekove pravice so temeljne pri našem početju na področju razvojnega sodelovanja. To velja tudi za upravljanje, pravno državo in če vzamemo za primer tudi dogajanje v državah arabske pomladi, vidimo, da je eden od pomembnih elementov človekove pravice, ma hkrati tudi pravna država in upravljanje. Tudi ti vidiki so izjemno pomembni. Tako da se vsekakor strinjam v celoti s tem, da so človekove pravice centralne pri vsem tem in da bi vedno morali tudi ocenjevati naše razvojne sodelovanje. z posameznimi državami z tega vidika. Prav zato je Evropska unija nedavno imenovala oziroma visoka predstavnica je nedavno imenovala posebnega odposlanca za človekove pravice, kar je pomemben razvoj za Evropsko unijo, kot tudi gospod Lambrinidis, ki je posebni odposlanec. upa in mi tudi, da bo uspel pomagati zunanj, službi za zunanje politično delovanje in državnim članicam pri ocenjevanju eh, razmer na področju človekovih pravic v partnerskih državah. Kar zadeva vprašanje gospoda Mičla. Posem se strinjam, da usklajevanje, skladnost in tudi racionalizacija naših izdatkov za razvojno pomoč predstavlja nekaj absolutno pomembnega. Prav zato se sedaj premikamo v smeri skupnega programiranja. To je pomembna naloga in z njo bomo dosegli bolj usklajen pristop Evropske unije. Gre za nov pristop, ki ga razvijamo, z njim želimo doseči več sinhroniziranosti in tudi več usklajenosti oziroma povezanosti med državami članicami. V primeru Južnega Sudana se je ta pristop izkazal za zelo uspešnega, sedaj pa sprožamo skupno programiranje tudi v nekaterih drugih partnerskih državah. Naprimer, letos smo se tega lotili pri Gani, Haitiju, Laosu, Maliju in Ugandi. Hkrati pa tudi raziskujemo, eh, uh, ali bi bilo to mogoče tudi z Burmo oziroma Mjanmarom. S tem skupnim programiranjem bomo seveda dosegli, da bodo namenjena sredstva bolje uporabljena in s tem bomo dosegli tudi več usklajenosti in skladnosti. To je torej eden od načinov, ki ga uporabljamo za to, da bi sredstva porabili najučinkoviteje kar zadeva Kubo. Na zadnjem svetu zunanjih ministrov so se ministri pogovarjali o tej temi in rezultat te razprave je bil naslednji. Visoka predstavnica in Evropska služba za zunanje politično delovanje bosta oblikovala pogajalska izhodišča za nov sporezum. Dokler pa se to ne zgodi, bomo seveda se držali stališča, skupnega stališča Evropske unije iz leta 1996. Torej, dogovorili smo se, da bomo začeli delati na morebitnem novem sporazumu s Kubo, Zaenkrat pa ostaja skupno stališče, to je tisto, ki ostaja veljavno, visoka predstavnica in Evropska služba za zonanje politično delovanje pa bosta pripravljala pogajalski mandat in usmeritve za morebitni novi sporazum. kar zadeva čas po tisočletnih razvojnih ciljih, eh, se tukaj pripravlja sporočilo, ki naj bi bilo objavljeno do konca januarja naslednje leto. Še en komentar smo slišali o nediskriminaciji in spolni usmerjenosti. Prav ste povedali, tudi sama sem bila v Surinamu in se odeležila uh, skupnega sestanka med Evropsko unijo in AKP. Seveda je bilo izpostavljeno tudi to vprašanje med razpravo. Kot dobro veste, torej, kot dobro veste, je Evropska komisija podala predlog, da bi se sporazumi s Kotonuja spremenil tako, da bi sedaj tudi vključeval sklic na sporno, spolno usmerjenost. Žal ta predlog AKP stran ni sprejela. Kompromis, ki pa je bil dosežen, je, da bo klauzula o nediskriminaciji posodobljena. Evropska unija in tudi sama sem se na tem sestanku uh, um, zauzela za to, da ponovimo, kakšno je stališče Evropske unije. Dovolite, če vas ne samo popraviti. Ta revizija je bila potrjena, sedaj jo države članice še morajo potrditi, torej 12 držav članic, kot tudi parlament. Ampak gre za to, da je naš pogajalec sprejel, da se spolna usmerjenost vključuje v besedilo AKP stran, pa tega izredno ne želi. Torej se strinjamo o tem, da se ne strinjamo. Ja, torej to sem rekla, želeli, predlagali smo vključitev spolne usmerjenosti, vendar pa so pri teh pogajanjih odeležene dve strani. Če ena od strani ne sprejme nekega specifičnega sklica, potem moramo najti nek kompromis. Ampak Evropska unija vsekakor ne želi tukaj uh, sklepati kompromisov pri svojem stališču. Hvala lepa. Gospa ministrica, hvala lepa, da ste prišli in ker ste poročali o tem tako pomembnem svetu. Sedaj vam lahko le še zaželim lep konec ciprskega predsedstva, vam pa želim lepe božične praznike. Seveda ste si jih res zaslužili. Hvala lepa. Sedaj pa naj rečem, da bo naslednja seja potekala v ponedeljek 17. decembra ob 15. do 18.30 in v torek 18. decembra od 9. do pol enih. In naj rečem, da kljub temu, da se bližajo božični prazniki, Upam, da bodo števili poslanci vseeno na tej seji. Lepo popovdne vam želim in nasvidenje.